Uh, Dragi kolegi, začenjamo z našo sejo in sicer s sprijemom dnevnega reda. In takoj prehajamo na tretjo točko. In sicer gre za javno predstavitev za Elke König, ki je predsednica enotnega odbora za reševanje, ki jo prisrčno pozdravljam med nami. Danes ima celo rojstni dan, če sem prav razumel, tako da ji lahko čestitamo za rojstni dan. verjetno bi se našel kakšen boljši način za praznovanje rojstnega dneva kot eh, obisk v parlamentu. Pa vendar, želimo vam vse najboljše. Kot eh, se boste spomnili, je to že druga javna predstavitev z predsednico eh, Srbije, odkar je začel odbor delovati pa polnoma delovati januarja 2016. Prav tako smo objavili v uradnem listu dogovor med Evropskim parlamentom in SRB-jem glede sodelovanja in izmenjave informacij. Kot boste vedeli, je na področju sanacije in reševanja ban bank eh, zelo turbulentno obdobje, čeprav se s tem ni okvarjal SRB, ampak eh, kdo drug, eh, to so organe za konkurenčnost. Marsikdo se ukvarja z takšnimi primeri. SRB ni imel odgovornosti za posamezne države, pa vendar je seveda zanimivo Eh, poznati to dogajanje v preteklosti. Še bolj zanimivo pa je, bo videti, kakšna bo prihodnost. Zdaj, ko so vzpostavljena pravila za delovanje, o katerih se že razpravlja. Za nas je to zelo zanimivo, saj smo sprijeli ustrezno zakonodajo, zdaj pa bomo videli, kako vse skupaj deluje. Mislim, da smo imeli včasih čudno razpravo o tem, ko je šlo za zamenjevanje zadeve eh, varstva vlagateljev in na drugi strani reševanja bank v moji državi je bilo veliko nasproti. zaradi tega, ker so se pojmi zamenjevali. Seveda je tukaj na voljo cela vrsta orodij, možnosti. To so orodja v rokah eh, organa, ki lahko upošteva primernost eh, in sorazmernost eh, ukrepov za posamezni primer. Seveda je tu tudi načrt za reševanje in določanje minimalnih standardov glede kapitala in obveznosti. Ja, tukaj imamo tudi eh, sklad za reševanje eh, bank z ustreznim skladom, potem imamo predlog EDIS eh, in sicer naj bi v skladu z tem pristojnosti prišle v roke odbora za reševanje. Tem je torej zelo veliko se dobi besedo, kar predal gospe König eh, in še enkrat izpostavil eh, odlično sodelovanje SRB z Evropskim parlamentom. Hvala za to. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, glede vaše prve pripombe. Naj povem, da lahko na različne načine praznujemo orosni dan, ampak najslabši tudi ni, da sem danes tukaj. Zato najprej najlepša hvala, da ste organizirali to predstavitev. Odgovornost in poročanje parlamentu je pomembno in eh, ključnega pomena, zato me veseli, da sem danes tukaj in da ste že določili nadaljna srečanja v tem eh, letu, ko sem prisluhnila vašemu uvodu. Sem se malce bala, da nam zmanjkuje časa. Poskušala bom biti vsekakor eh, kratka v svojem uvodu in se bom sredočil na dve zadeve in sicer v spostavitev SRB-ja in prioritete za leto 2016. Vsi ste dobili delovni program za leto 2016 eh, našega odbora. Če ne, potem nič hudega. Sama bom predstavila nekaj točk eh, in potem bi še nekaj povedala o statusu sklada, enotnega sklada za reševanje. Kolega pa bo lahko odgovoril na bolj natančno vprašanje. Kakšno je torej stanje pri vzpostavitvi Srbije? Začeli smo že delovati, imamo 110 rednih eh, članov oziroma rednega osebja, ki prihajajo iz različnih eh, držav članic, eh, vseh držav članic imajo različno strokovno podlago, nekateri prihajajo iz finančnega sektorja, drugi prihajajo iz eh, vladnih eh, krogov, regulatornih eh, krogov, tako da imajo na voljo različne izkušnje. Vzpostavili smo tudi administrativna pravila, kar ni bilo lahko in zadeve za zagon tečejo dokaj gladko. Seveda nas čaka še veliko dela. Specialiti se moramo na dokončno lokacijo, upajmo, da bo to konc, konec marca in aprila vendarle uspelo, poleg organizacijskih zadev. Že operativno delamo na področju načrtovanja reševanja in do, s tem smo začeli že v lanskem letu, kjer smo začeli oblikovati načrte za reševanje v drugi četrtini 2015, ko nas je bilo samo 20, smo oblikovali štiri odbore z eh, člani, ki predstavljajo vse nacionalne organe za reševanje. Eh, sestavljajo jih tudi člani Evropske centralne banke in komisije. Razlog za delo v teh odborih je bil. Ne samo, da zveremo vse eh, soznanje o vsebini, ampak da oblikujemo dobro sodelovanje in dobre poslovne odnose, ki bodo temeljili na zaupanju med nacionalnimi organi za reševanje. Z njimi smo oblikovali standarde, politike in smernice za izvajanje trenutnega pravnega okvira, kar bo tudi del navodil za načrtovanje reševanja in navodil za krizni menedžment. Ta navodila nam bodo pomagala, da zagotovimo konsistentno in tudi sorazmerno načrtovanje reševanja in seveda obravnavanje vseh primerov oziroma vsakega primera reševanja v prihodnosti, če bo to potrebno kot sem že rekla, nameravam objaviti eh, kratko verzijo eh, teh priročnikov, eh, sploh glede načrtovanja reševanja, zato da bi zagotovili, da vam bo širša javnost, lahko so to analitiki, banke ali kdo drug, bolje razumeli, kako poteka naše načrtovanje reševanja. Del nervoze na trgu je bil tudi v tem, da niso poznali, kakšna so pravila od 1. Eh, januarja naprej. Poleg tega smo začeli sodelovati z bančnim sektorjem, imeli smo že dva dialoga z bankami, zadnjega začetku januarja 2016, kjer smo se osredotočili na minimalne zahteve glede kapitala in upravičenih obveznosti. Mislim, da lahko rečemo, da je to področje, ki je najbolj zanimivo za bančni sektor. O tem bom nekaj več povedala kasneje. Kar zadeva dogovore, ste že povedali, da smo sklenili dogovor z Evropskim parlamentom decembra. Politični dogovor je bil sklenjen že bistveno pred tem časom. Decembra smo podpisali tudi memorandum o dogovoru z Evropsko centralno banko o sodelovanju in izmenjavi informacij. Seveda je izmenjava informacij z Evropsko centralno banko določena v uredbi o mehanizmu za reševanje in eh, tam je tudi ustrezno opisano. Je seveda taka izmenjava tudi ključnega pomena, zato smo stalno v tesnem stiku z Evropsko centralno banko in poskušamo to izmenjavo tudi realizirati. Mogoče se zdi to kot enostavna naloga, vendar v praksi ni tako. Če si pogledamo zdaj prioritete v letu 2016, plenarna seja našega odbora je sprejela delovni program za leto 2016 in sicer konec novembra 2015, ravno še pravočasno. Odbor za reševanje sebe vidi kot organizacijo, katere pogled je usmerjen prihodnost. Predvsem se osredotočamo na načrtovanje sanacij in reševanja ne čakamo na to, da bodo prve stranke potrkale na naša vrata in potem eh, uprizorimo pogreb eh, banke, ampak želimo krepiti finančno stabilnost s tem, da odpravimo omejitve za reševanje. S tem se morajo ukvarjati banke, pa tudi eh, mi, mi, torej regulatorji in pristojni organi. Osnovni cilj za leto 2016 kar ni presenetljivo, je, da dosežemo popolno zmogljivost za načrtovanje reševanja in vzpostavimo notranje ekipe za reševanje, v katerih sodelujemo z nacionalnimi organi za reševanje. Lahko oblikujemo tudi kolegije, če imamo širši problem. Začeli smo z prehodnimi načrti za določeno število bank, zdaj pa bomo postopno oblikovali načrte reševanja, ki bodo popolnoma v skladu z direktivo o sanaciji in reševanju bank, kadar bomo potrebovali ustrezne ekipe ali tudi kolegije ekip, jih bomo vzpostavili v teku leta 2016, to je potrebno zato, ker morajo te ekipe ali pa njihove skupine potrditi načrte reševanja. Ti načrti mm, se bodo posodabljali, izvajali bomo ocene, rešljivosti in eh, določili ukrepe za odpravo ovir za eh, reševanje. Eh, prav tako pa moramo čim prej določiti minimalne zahteve za upravičene obveznosti, to se pravi, koliko kapitala mora imeti banka na voljo za pokrivanje svojih izgub. To je torej ključnega pomena. In če si pogledate naša orodja pri načrtovanju rešitve, je to najpomembnejše urodje, ki ga imamo na voljo. MRL-i, to se pravi minimalne zahteve, bodo veljale za vse banke na sorozmeren in ustrezen način. Imeli pa bomo še dodatno nalogo, s katero se intenzivno ukvarjamo in sicer kako uskladiti MRL, to se pravi, se prečuje, moram začeti znova. Eh, obstaja mednarodna inačita, mednarodna inačica teh minimalnih zahtev, ki se imenuje absorpcijska sposobnost za pokrivanje izgub TLAK. In naša naloga bo, da MRL in TLAK eh, čim bolj uskladimo v okviru direktive o sanaciji in reševanju bank. Mislimo, da je to mogoče. LAK, to se pravi mednarodna absorpcijska sposobnost, se bo stekala v minimalne zahteve za kapital in obveznosti. MREL je neka kapitalska zahteva, neka številka v končni fazi in naj bi znašala najmanj 8 odstotkov skupnih obveznosti, lahko pa znaša tudi bistveno več, odvisno od primera. Ampak 8 odstotkov bo zahtevanih za največje banke v bančni uniji. Mislim, da lahko sklepamo, da bo za te banke, če se znajdejo v težavah, najverjetnejša rešitev reševanje v okviru naše pristojnosti, ne pa običajni postopek plačilne reševanje nesposobnosti in zato smo določili mejno vrednost 8 odstotkov. Če si želite podrobnejših informacij, imamo na spletni strani objavljene informacije, ki smo jih dali bančnemu sektorju v mesecu januarju. Določanje minimalnih zahtev ne pomeni samo določanje kvantitativnih ciljev za banke. To je še najlažja naloga. Morali se bomo odločali tudi o kvalitativnih eh, kriterijih, ki smo jih eh, omenjali. In to bo bistveno teže izvajati in banke bodo potrebovali več časa za eh, prilagoditve. Gre za hierarhijo posojilo dajalcev eh, in zaščito investorov in tako naprej. O tem bom več povedala kasneje. Naš odbor se bo kvarjal, kako oblikovati reševanje v posameznih eh, primerih, katera orodja lahko uporabimo. In odločali se bomo, kakšno politiko bomo obrali pri eh, posameznih primerih eh, reševanja. Izogibali se bomo tudi vzbujanju lažnih upov. Nekaj o načrtovanju reševanja in o skladu, enotnem skladu za reševanje. Dovorili smo se že za premostitveno financiranje, to je odločil ECOFIN 8. decembra 2015, kar pomeni, da imamo zdaj mehanizem, rezervni mehanizem, dokler ne bomo dosegli popolne eh, zmogljivosti sklepajo se tudi eh, posojilne pogodbe, ki jih bo še več v naslednjih tednih. Kar zadeva eh, enotni sklad za reševanje, je to pomemben eh, teden. Ne vem, zakaj so kolegi izbrali ta teden, mogoče so mi želeli čestitati za rojstni dan. In sicer naj bi prispevke, ki so zbrani za 2015, se posredovali v sklad do konca tega tedna. Moji kolegi pravijo, da eh, se rok izteče danes, eh, tako da imamo še en dan, da se to izpolni. Pondeljek bomo poznali torej jasno, eh, jasno številko glede prispevka za leto 2015, kar pa zadeva 2016, ki je nekaj, kar hitro sledi. Bomo dobili številke v maju oziroma v mesecu maju bomo institucije obvestili, koliko prispevku morajo plačati do 30. junija, ko jih morajo nakazati v sklad. Imamo torej eh, dvojne prispevke. In še ena pripomba, ki je vedno enaka, gre za prenos eh, direktive o reševanju bank v nacionalno zakonodajo. Nekatere države tega še niso naredile in zato prosim tiste države, da to storijo. Eh, to je nepogrešljiv instrument za reševanje bank. Naj tudi povem, da je nepredvidljivost in kompleksnost eh, v Evropi nekaj, kar ni več tako resnično za reševanje bank, ki temelji na delitvi bremena. Naš odbor se zauzema za transparentnost, konsistentnost in sorazmerno obravnavanje načrtovanja reševanja in tudi rešitve bank, če to treba storiti. Pa bomo imeli dobro načrtovanje glede okrevanja bank in pri nadzornikih. Se bomo, upajmo, srečevali z manj primeri eh, rešitev, zaradi tega, ker se bodo zasebne rešitve pojavile na zgodnejši, v zgodnejši fazi, kar bi, bi bila vsaj moja želja za rojstni dan. Če pa imate kakršno koli vprašanje, bomo na nje z veseljem odgovorili. Hvala lepa iz Trdelanje je prva. Najprej naj vam eh, čestitam eh, v imeno moje politične skupine za rojstni dan in tudi za pripravljeno delo, ki ste ga opravili, da bi zagotovili, da je odbor začel eh, delovati s polno paro v začetku tega leta. Mogoče samo glede minimalnih eh, zahtev MRL, tukaj ste ostali na eh, zelo enostavni stopni glede nalog za to leto. Kdaj boste konkretno določili minimalne zahteve za eh, posamezne banke? Dejali ste, da naj bi eh, bil odsotek vsaj 8, ampak vprašanje je, mm, kakšne bodo in kdaj jih boste natančno določili. In še bolj eh, zapleteni element, to so kvalitativni kriteriji in vprašanje hierarhije podrejenosti. To je vprašanje, ki ga moramo rešiti, omogočiti moramo tudi reševanje od eh, znotraj in zaščititi ustrezno vlagatelje. Kdaj bomo dobili več eh, informacij glede tega, kako eh, boste te zadeve reševali, mogoče ne z vsemi podrobnosti, ampak da nam opišete vsaj proces, kako se boste lotili tega pomembnega vprašanja. Dejali ste, da imate 110 rednih uslužbencev v tem trenutku, bi lahko zdaj z temi ljudmi, 130 skoraj jih je skupaj z napotenimi, rešili velike banke, kar zadeva IDES. Imate več eh, zahtev po oslužbencih, eh, ko boste dodali še to in kako boste to reševali. Dejali ste že, da se določena zakonodaja še ni eh, prenesla v nacionalno zakonodajo. Kako realistično je torej časovno načrtovanje glede izvajanja celotnega pravnega okvira? Boste potrebovali več časa ali manj časa? Hvala. Hvala lepa, kar zadeva minimalne zahteve moramo upoštevati mehanizme znotraj direktive, potrebujemo ekipe za reševanje, pri večjih bankah eh, boste imeli eh, kolektivne organe in emre je del tega. Upamo, da bomo do konca leta lahko določili minimalne zahteve za reševanje največje skupine bank, banke, ki so v naši pristojnosti in da jih bomo potem lahko določili za vsako inštitucijo posebej. Pripravljamo naše prve informacije, tako da bodo banke vedele, v katero smer grejo naša razmišljanja. 8 odstotkov bo minimalno za vse banke. Vprašanje, koliko na vzgor lahko gremo z tem, je odvisno od kompleksnosti banke in seveda tudi od drugih potencijalnih e, vprašanj glede reševanja. Torej, kar zadeva časovnico, do konca leta bi e, morali določiti minimalne zahteve za vse večje e, banke kar še ne pomeni, da morajo takoj izpomniti eh, končni cilj. Strinjam pa se z vami, da bolj kot je kompleksna skupina, bolj se bo treba ukvarjati z vprašanjem posredajalcev in vlagateljev. Razmišljamo tudi o harmonizaciji in skupnega razumevanja hierarhije posojildajalca, ampak to trenutno ni harmonizirano. Kar zadeva eh, našo kadrovsko usposobljenost, eh, to smo že spraševali, seveda se bomo ukvarjali z reševanjem, z sanacijo, če bo to do tega prišlo, ampak upamo, da do tega ne bo prišlo prehitro. Moram povedati, da tukaj ne gre samo za nas, ampak tudi za nacionalne organe. In eh, vsi skupaj bomo obliko lahko oblikovali ekipo, ki bo upravila svoje delo. Ne vem, če bo leče, imamo eh, vse osebje že pripravljeno torej z obstoječimi uslužbenci lahko to rešimo, tudi če bo EDIS eh, prvo orodje za ustrezno pozavarovanje. Imamo, lahko oblikujemo ekipo, ki se bo ukvarjala s tem vprašanjem. Najprej bomo počakali, eh, kako zadeva izgleda, potem pa se bomo posvetili vprašanju, koliko ljudi bomo za določen nalogo potrebovali. Kar zadeva timing, mislim, da je najbolj pomembno, da se direktiva prenese v nacionalno zakonodajo in da začnejo delovati nacionalni sistemi. Seveda pa potrebujem tudi evropski sistem in potem je tretji stebr naslednji logični korak. Hvala lepa, gospod Ferreira hvala lepa, ker ste danes eh, z nami in eh, vse najboljše za rojstni dan. Čestitke tudi za to, kar vam je uspelo storiti do sedaj. Moje vprašanje pa se nanaša na izkušnje, ki jih je že zbiramo glede izvajanja določenih elementov nove arhitekture. Če si pogledamo celotno strukturo, ki jo ustvarjamo v bančni uniji, ko bo vse skupaj začelo delovati, bo dobro, vendar pa moramo ustrezno narediti ta prehod. Če prehod ne bo dober, potem se lahko vse zaključi s katastrofo. Dobro je, kar ste rekli, da si ne želite da pride do primeru reševanja, ampak eh, se boste tem ukvarjali, ko do tega pride. Če vzamemo male banke, tukaj imamo sistemske posledice zaradi težav v bank eh, v celotni Evropi in pri tem se človek vpraša, kako gledate na izvajanje direktive o reševanju banke in kakšno je razmerje, med popolnim izvajanjem in po drugi strani pomanjkanjem določenih elementov v strukturi, imate kreditne postavke iz posameznih držav, s tem se s tem ne prihaja do prekinitve odnosov med bankami in državami članicami. Sistemsko reševanje pomeni, da bodo na dolgi rok eh, breme nosili nacionalni organi za reševanje oziroma davkoplačevalci. Tukaj potrebujemo pojasnila, več časa nimam, želela sem vas samo to vprašati in od vas slišati nekaj na to temo. Poskušala bom odgovoriti. BRRD, direktiva o reševanju bank je začela veljati bo začel delovati leta 2021. Tukaj moramo upoštevati različne zakone o plačilni sposobnosti in stečajo v državah članicah. Zadeve niso poenotene. Glavna naloga zdaj je, da trg razume, da je bail-in reševanje z eh, vlagatelji oziroma delitev bremena nekaj, kar je treba uporabiti in vzeti resno. In še nekaj, kar je povedal že eh, predsednik odbora. Ne gre samo za delo odborov za reševanje in odborov za nadzor, ampak eh, tudi tržnih organov. Imamo MIFID in spraševati, vprašati se moramo, kdo ima na voljo do katere elemente. Vse to je treba upoštevati. Če si pogledamo institucionalni okvir, imamo zdaj individualne kreditne postavke za države članice, kar pa ne pomeni, da mora davkoplačevalec na koncu zadeve plačati. Davkoplačevalec bo tisti, ki bo predfinanciral nekaj, kar bo treba potem vrniti z tem, da se breme prinese na državo. Eh, bančni sektor. Vprašanje je, ali smo se dobro pripravili na sistem, ali smo se zložili kritike, ker smo čakali predolgo pri določenih rešitvah. Po mojem mnenju je naša naloga zdaj, da vsi razumejo nov sistem in se mu prilagodijo. In eh, del te prilagoditve je tudi, da če zahtevate določeno kapitalsko strukturo, potem ne morete od bank pričakovati, da bodo to strukturo vzpostavile od danes na jutri. Kar pomeni, da moramo bankam dati tudi nekaj časa na voljo, da se prilagodijo, ampak morajo se prilagajati v pravo smer. No, se prečujem, rad bi nakratko komentiral. Tukaj imamo tudi tržne organe. in tudi ustrezno zavarovanje. Ampak eh, problem je v tem, eh, da zadeve nimamo usklajene, ker se nekaj že je zgodilo, delamo reaktivno, ne proaktivno, ker imamo že te probleme iz eh, preteklosti, gre za prihodno obdobje. Sami ste že govorili o kapitalski ustreznosti, kaj Winberg. Hvala lepa in uh, se ne bo še za rojstni dan, gospod König, in hvala, da ste prišli k nam in eh, čestitke tudi za to, kako daleč ste že prišli. Zelo težko je zadeve postaviti na novo, ampak eh, očitno vam je uspelo. Eh, odbor za reševanje, načrtovanje reševanja je nekaj, s čemer se najbolj ukvarjate. Imate tudi odbor za zagotavljanje finančne stabilnosti, z njim morate tudi sodelovati zanima me, kako trenutno razmišljate o tem, da so tisti, ki so eh, odgovorni za reševanje, tudi člani, naprimer, centralnih eh, nasprotnih eh, strank, komisija je zamudila pri delu usklajevanja centralnih nasprotnih strank. Kakšno je torej po vašem mnenju to Kakšna je torej po vašem mnenju ta povezanost, kom lahko tukaj sodelujete? Hvala lepa, hvala za vprašanje. Odbor za reševanje od vsega začetka sodeluje z vsemi mednarodnimi institucijami in organizacijami znotraj in zunaj Evrope, kajti večina velikih bank ne deluje samo v Evropmočju, ampak tudi vsega drugje. Mislim, da imamo zelo dobre odnose z velikimi organi za reševanje in centralnimi bankami, včasih je to eno in isto. Odbor za finančno stabilnost trenutno eh, deluje lepo usporedno s tem, kar mi počnemo. Eneva skupina za upravljanje reševanja, se ukvarja z eh, ključnimi načeli in z določitvijo eh, maksimalne sorcije obveznosti in sicer se ukvarjajo z reševanjem čezmejnih težav. Pred kratkim smo začeli z CCP-em, z centralnimi nasprotnimi strankami in uh, sanacijo in reševanje. CCP-ji so ključnega pomena in več kot je posla, več je tudi njihova sistemska pomembnost. Zelo dobro je bilo, da smo eh, sektor, bančni sektor vključili v platformo, da vidimo, kako delovati, če gre kaj narobe največje banke so eh, klirinški organi za eh, CCP, če, grijo, če imajo težave velike banke, imajo velike težave tudi CCP in tako naprej. Ne, ne morem reči, da je to že zaskrbljujoče, zaradi tega, ker gre za zelo stabilen sistem, ampak vedeti moramo, kaj storiti, če gre neke narobe. In s tem se ukvarja tudi odbor za finančno organ za finančno stabilnost. Torej poskušajo ugotoviti, kaj eh, se dogaja na mednarodni ravni, kako se deluje tam in eh, to ustrezno uskladiti z evropskimi eh, načini. Seveda, za nas je to pomembno, zaradi tega, ker vsega, gre tudi za naše globalno pomembne eh, sistemske banke, ki so deležene v tem sistemu in moramo vedeti, kaj storiti, če gre kaj narobe. Ramon Kremoza. Uh, uh, Hvala lepa, da ste prišli danes eh, k nam. Imam dve kratke vprašanje. Prvič, eh, lahko nam poveste, kateri državi še niso prenesel v nacionalno zakonodajo BRRD, direktivo o sanaciji in reševanju bank. In drugič, kako bo odbor zagotovil, da vsi nacionalni organi uporabljajo eh, mehanizme, enotni mehanizem reševanja z istimi standardi. No, nisem bila pripravljena imenovati teh držav. Mislim, da gre za štiri države, ki jih imam na seznamu, ki še niso popolnoma eh, prenesle direktive. Bom vam pa kasneje predala seznam. Drugo vprašanje je sorazmernost eh, in konsistentnost. Zaradi tega smo oblikovali odbore, eh, ki delujejo na tem področju, kjer sodelujemo mi in nacionalni organi. In ta rokovnik eh, oziroma navodila za načrtovanje reševanja bo orodje, ki jih bodo uporabljali na nacionalni ravni, mi jih bomo uporabljali za večje banke in bomo zadeve nadzorovali. Vsekakor pa želimo zagotoviti konsistentnost v zelo raznolikih eh, primerih. To je en naših eh, ključnih eh, nalog. Upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Lahko še kaj dodate, če želite? Gospod Vegas. Dobro jutro bom govoril portugalsko. Imam eh, dve vprašanje. Prvo je bolj splošno in se nanaša na nadzor. Na portugalskem so imeli dva primera BES banka med pregledom premoženja, ki je bil opravljen eh, za obdobje enega leta med novembro 2013 in oktobrom 2014. Eh, ni bilo ugotovljenega ničesar, avgusta 2014 pa je šla banka v stečaj. V primeru Banifa pa smo imeli v septembru, nekaj dni pred kolapsom banke, stopne, ki jih je izkazala banka nad minimalnimi zahtevami. Zato se moje vprašanje nanaša na nadzor. Kaj se je v tem smislu spremenilo? Takrat smo dejali, da banke niso pod nadzorom, zdaj pa bi jim naj rekli, da so pod nadzorom. In še nekaj glede eh, banke Banif, eh, ki je bila predmet eh, programa sanacije, kjer je 18. In pa so 18,5 odstotka prevzeli vlagatelji, vendar pa si je banka morala prostanek denarja sposoditi od države ampak ta znesek je bil 2 milijardi 70 odstotkov bančnega eh, premoženja, bistveno nad eh, minimalnimi zahtevami, ki jih eh, zahteva sklad. Torej ta sklad bo imel bistveno manj sredstev, kot bi bilo resnično potrebno kako bo ta sklad resnično eh, verodostojen tudi za naše eh, državljane. Najprej naj povem, da je vprašanje, ki ste ga postavili glede nadzora in ali je se zadeve odkrivajo pravočasno ali ne, to je vprašanje, ki bi morali vprašati Daniel Nuji in sicer iz nadzornega organa ne bi rada natančno odgovarjala na to, kaj se je natančno zgodilo kje, kar pa zadeva Banife eh, in eh, stečaj te banke. Po mojih eh, informacijah je bila ta banka že nekaj časa predmet prestrukturiranja in decembra je bila sprejeta odločitev, portugalska nacionalnega organa za reševanje. Tukaj nismo bili pristojni, kar pa so naredili je uporaba premoženja in depozitov na drugo banko in noben vlagatelj torej ni izgubil denarja v tej transakciji. Če bi bile te transakcije eh, je v skladu z direktivo o reševanju bank, je drugo vprašanje, ampak to je nekaj, kar so naredili portugalski organi. Dejali ste tudi, da če je takšen poslovči zelo drag, to bi lahko rekli tudi o drugih rešitvah, ampak kako zgleda potem z skladom za reševanje. Tukaj morate v enačbo staviti še en element z ustreznim načrtovanjem reševanja in z spremljanjem in nadzorom in s tem, da imamo vse čas eh, vzpostavljene minimalne zahteve glede kritja, bi morali biti biti vedno sposobni sprejeti ustrezne ukrepe. Nadzorni organ bi moral ugotoviti, ali je banko moč rešiti ali ne. In s tem bi lahko tudi zaščitili eh, sklad eh, za eh, reševanje. Bi pa izpostavila še nekaj. Če si pogledate direktivo o sanaciji in reševanju banka, je prvo vprašanje, ki se ga morate postaviti, ko se banka znajde v težavah, ali obstaja zasebna rešitev ali ne. Če ne, potem je naslednji korak običajni postopek zaradi plačilne nesposobnosti. Samo če banka opravi test eh, javnega interesa, prihaja v poštev reševanje te eh, banke. In še zadnja opcija je sklad za reševanje. Skratka, vsak primer ne gre direktno Eh, v sklad za reševanje bank. Hvala lepa, Sven Gigold. Ja, von mir, um... Hvala lepa. Tudi z moje strani čestitke tako za rojstni dan, kot eh, tudi za prevzem funkcij. Zdaj pa bom eh, preskočil na angleščino, ampak za rojstni dan bolje čestitam v nemščini. Imam pravzaprav tri vprašanja pravna podlaga za eh, mehanizem reševanja, eh, predvideva zmanjšanje kompleksnosti finančnih institucij, eh, govori pa tudi o poenostavitvi struktur sploh velikih finančnih institucij, zato da bi izboljšali njihovo rešljivost. V delovnem programu za leto 2016 ni besed eh, poenostavitve in zmanjšanje kompleksnosti. Veliko je razprave o rešljivosti bank, kar je seveda ključna naloga. Nam lahko poveste, kakšne ukrepe ste sprejeli in kakšen je bil uspeh pri zmanjšanju kompleksnosti in zmanjšanju zapletenosti velikih bančnih institucij. Se je marsikdo eh, dvomi, da bi lahko rešili zelo kompleksno banko. Drugič pa bi rad zvedel, ali nam lahko pisno in natančno poročate o pravnih omejitvah rešitev bank ali zmanjšanje rešljivosti bank v evropski zakonodaji ali nacionalni zakonodaji. Zanima me, ali ste odkrili kakšne pravne ovire, ki bi posročale težave vaše institucije pri opravljanju vašega dela. Zanima me tudi, ali menite, ali je da je odločitev, ki jo je sprejel sklet v svet v zvezi z SRF-om, z skladom, v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje sklada. To je pa dolg, dolg seznam vprašanj za moj rojstni dan. Eh, lahko odgovorite tudi pisno, če je preveč. Bom poskušala odgovoriti na prvo vprašanje. Morala bi preveriti, zakaj nismo uporabili eh, zmanjšanja kompleksnosti in poenostavitve, ker je to seveda ključna naloga. Seveda pri vseh ocenah eh, gledamo na to, ali imamo kritične funkcije, ki so izolirane tako, da jih lahko rešimo posamično. To je del eh, naloge, ki jo trenutno upravljamo v teh ekipah za načrtovanje reševanja in v skupinah eh, teh ekip. Ukvarjamo se z vprašanjem kapitalske strukture, kar bo trajalo nekaj časa. Sem pa nekoliko optimistična, da so banke že prijele to sporočilo in ga tudi razumele, ampak za prestrukturiranje je potreben čas. E, to, da nismo vključili teh besed, ne pomeni, da se s tem ne ukvarjamo pri posameznih primerjih. Enako velja za informacijske sisteme, ki jih je tudi treba prilagoditi na tak način, da bomo delili ustrezne informacije. Kar zadeva pravne ovire, jih še vedno poskušamo opredeliti, to je naše delo. In sicer, da ugotovimo, kako eh, stečajna zakonodaja v posameznih državah eh, lahko vpliva na reševanje, naprimer z eh, notranjim reševanjem z vlagatelji. Vsekakor je to delo, ki je težavno in je v teku. Lahko bi rekli, da harmonizacija stečajne zakonodaje mogoče ni nekaj, kar je na dosego, ampak vsekakor je to nujno potrebno določiti, je lažje Eh, določiti pravila za notranje reševanje. Lahko poročate o teh eh, pravnih eh, ovirah, lahko, če nam daste ustrezen čas na voljo. Še imamo dovolj časa, lahko pripravimo odgovore. Mogoče pa mi bo pravna služba dejala, da sem obljubila nekaj, če se ne smemo narediti. Kar pa zadeva sam sklad za reševanje. Od vsega začetka sta se vodili dve razpravi. Ena glede premostitvenega financiranja in kreditnih linij, druga pa alternativ eh, na rezervno rešitev. Zdaj smo se odločili za individualne kreditne linije po državah članicah, kar <clears throat> je bolj zapleteno kot samo ena kreditna linija, ampak eh, takšen je bil namen in o tem odločajo države članice. Mi pa zadeve izvajamo in nas veseli, da smo že začeli podpisovati eh, posebne pogodbe, tako da nimamo eh, ne vem koliko različnih eh, sporazumov. Hvala lepa, Marko Cani. Ehm, ja, najlepša hvala. Jaz bi se rad osredotočil na tri točke, na tri vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na pregled, eh, ki eh, ste ga obljubili leta eh, oziroma za obdobje 2016 do 2020. Predvideli ste proračun 40 milijonov evrov in ocenili ste, Ta naj bi za obdobje 2016 do 2020 eh, obravnavali osem eh, primerov eh, reševanja oziroma prestrukturiranja. Zanima me, na katere temelje ste se uprli pri tej analizi in ali menite, da bodo ta sredstva zadostovala. Drugo vprašanje se nanaša na načrt reševanja bank, o katerem ste že razmišljali. Eh, dejali ste, da nameravate pripraviti načrt za reševanje vseh bank, ki so v vaši pristojnosti. Dejali ste, da eh, je že bilo pripravljenih 40 načrtov. Zanima me, na katere smernice eh, ste se pri tem eh, oprli in eh, katere kriterije ste vključili v te načrte. In še zadnje vprašanje, ki se nanaša na primer, o katerem ste zagotovo, za katerega ste zagotovo slišali, gre za slabo banko v Italiji. Eh, mislim, eh, da je ta primer v nasprotju z načeli, ki smo jih sprejeli eh, v okviru načela bail-in. Zdi se mi, da obstaja določena zmeda pri delovanju Evropske unije na tem področju. Skušala bom odgovoriti na vaše vprašanje. ne bom spregovorila o tem, koliko eh, bo stal vsak posamičen primer eh, reševanja. Eh, morali smo pripraviti oceno in celoten znesek, ki smo ga predvideli, Eh, ni odvisen od števila primerov, eh, ki jih pričakujemo. Odločili smo se za ta znesek, upamo, da eh, nam vsega ne bo treba potrošiti, potem bi bila vse jaz osebno zelo vesela. Če pa bo potrebnih več sredstev zaradi velikih primerov, potem bomo potrebovali nov razpis. Torej ne gre za numeričen izračun, eh, ki bi eh, temeljil na številu eh, primerov. Skušali smo le pripraviti smiseln predlog. Kar zadeva načrte za reševanje, pričeli smo s pripravo tradicionalnih načrtov in sedaj pripravljamo oziroma dopolnjujemo te načrte. Začeli smo z sistemsko pomembnimi bankami, osem jih imamo v tem trenutku. Vendar pa moramo biti pri tem tudi realistični, eh, skušati moramo vključiti vse države, kajti če ne bomo imeli načrtov eh, za eh, vsako posamično banko, potem bi bilo koristno, če bi imeli vse načrte za eh, podobne banke v isti državi. Torej, eh, gre za to, da želimo zagotoviti eh, dobro pokritost eh, Evropske unije. Leta 2016 bomo ta seznam še razširili. No, kar pa zadeva primer, eh, ki se je pojavil včeraj, Eh, gre za eh, sporazum med Italijo in pa eh, GD za konkurenco. Tukaj gre za tržno rešitev, torej ne vidim nobenega nasprotovanja med to rešitvijo in pa načelom bail-in. Kajti, ko si ogledamo položaj, status bank, se osredotočimo tudi na druge vidike. Zastavimo uh, si vprašanje, eh, kakšna je kakovost računovodskega izkaza eh, banke. Mislim, da tukaj ne prihaja do nobenega nasprotovanja eh, z nasprotovanjem načelu Bejlin in pa BRRD. Eh, gospod Luns, eh, najlepša hvala. Eh, slišal sem, da je vaš rojstni dan. Eh, vse najboljše. Še nikoli mi niso toliko krat eh, čestitali za rojstni dan. Gospod Mono, ne, gospod Kircas v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsedojoči. In uh, vse najboljše za rojstni dan, gospa Kjönih, tudi v mojem imenu. Rad bi vam zastavil vprašanje v povezavi s situacijo v Grčiji, državi, iz katere prihajam, pa tudi v povezavi z situacijo eh, na Cipru. Vsi nam zagotavljajo, da je bančni sistem stabilen, eh, da so eh, bile banke zadostno dokapitalizirane, po drugi strani pa imamo zelo visok odstotek slabih posojil. V Grčiji se je odstotek eh, slabih posojil zvišal v letu 2015 iz 25 na 50 odstotkov. Eh, torej, nedonosnih posojil je sedaj za 50 odstotkov. Eh, dejali ste, da v Evropski uniji ne moremo čakati na stranke, ampak da moramo prevzeti pobudo, da moramo izboljšati bančni sistem, tako da na koncu uh, vaš odbor pravzaprav sploh ne bo potreben. Katere pobude pa nameravate sprejeti? In uh, katere ukrepe namerava sprejeti grška vlada, zadeve na Cipru najbrž niso, tak, najbrž niso tako kritične, da uh, vaš poseg ne bo potreben v Grčiji. No, tema, ki ste jo navedli, nedonosna posojila, kakovost računovodskih izkazov, to eh, je predvsem v pristojnosti eh, bančnega eh, nadzornika in v tem primeru so to grški nadzorniki ali pa v evropskem pogledu Evropska centralna banka. Torej smo v stiku z našimi kolegi in pripraviti moramo možen načrt reševanja za eh, posamične banke, eh, katere možnosti imajo te banke. To je tisto vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Povedati moram, da je name eh, velik vtis naredilo to, eh, da je bil odbor za reševanje v Grčiji lansko leto precej zaposlen. Eh, to je majhna ekipa in z njimi tesno sodelujemo. Vendar pa je potrebno v večji meri sodelovati tudi z nadzorniki. Kaj več pa o tem ne morem povedati. Imate dopolnilno vprašanje, nekaj časa vam je še na voljo. Thank you. Ja, torej. Zastavil bi vam rad sledeče vprašanje. Ali naj, se spremen, eh, ali naj bi se pravila spremenila, ali potrebujemo posebna pravila za prodajo teh eh, nedonosnih slabih posojil? Ali eh, nameravate sprejeti ukrepe v tej smeri? ali bomo imeli nova pravila za prodajo nedonosnih posojil, tako da bi olajšali situacijo za banke, kajti to je pomembno socialno vprašanje tako v Grčiji, kako tudi na Cipru. Kolikor vem, ne bo nobenih novih pravil glede prodaje slabih posojil. Če si ogledate razpravo v Italiji, potem lahko vidite da se je razprava zaključila z tržno rešitvijo. Ampak eh, to zagotovo ni nekaj, o čemer bi razmišljali mi v enotnem odboru za reševanje. Če začnejo zadeve teči na robe, potem se je potrebno pravočasno odzvati, tako da eh, ne bo eh, rešitev dražja, kot bi morala biti ponavljam, tukaj gre bolj za ulogo nadzornika oziroma za uh, politično vprašanje. Elisa, jaz uh, nadomeščam kolega, ki se žal ni mogel udeležiti seje, zato bi rada še enkrat zastavila uh, podobno vprašanje, kot uh, sem ga že prej. Vračam se k globalnemu pristopu, kajti to me zares skrbi. V tem trenutku je vaše delo zelo uh, omejeno. Uh, gre za ogromno področje, ampak uh, vaše delo je vseeno zelo omejeno, ker se pripravljate na prihodnost. Ampak to, kar počnete sedaj, bo vplivalo na vašo sposobnost odzivanja v prihodnosti. Uh, Vtis, ki ga imamo, je, da naj bi imeli konvergenčne kriterije na ravni Evropske unije, ampak v praksi eh, vidimo, da eh, nacionalni organi že sprejemajo zelo pomembne odločitve, kar je v nasprotju z tem načelom, kar je v nasprotju z resolucijo o sanaciji in reševanju bank. Tukaj gre tudi za vlogo posameznikov, ki so kupili eh, finančne instrumente. Ti niso mogli pričakovati, da bo prišlo do uporabe načela bail-in in vse to vpliva na bančno unijo. In potem so tukaj eh, še eh, težave eh, z posojili, z Edisom. Torej mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi še bolj sodelovali z enotnim mehanizmom nadzora. Eh, potrebno je natančno določiti kriterije za uporabo državne pomoči, tako eh, da eh, bo ta povezava različnih instrumentov jasna. Na ta način bo leševanje problemov lažje. V nasprotnem primeru bo prišlo zgolj do ustvarjanja novih problemov. Tukaj gre bolj za upozorilo, ne toliko za vprašanje če tudi to ni vprašanje, se posem strinjam. To je eh, zelo pomembna tema v tem trenutku. V zadnjem četrtletju leta 2015 smo videli eh, različne primere reševanja, eh, ki so se med seboj eh, nekoliko razlikovali zaradi različnih eh, pravnih sistemov. Ampak, eh, če sem povsem odkrita, lahko rečem, eh, da bi to lahko bil tudi pozitiven vidik, eh, kajti to zagotavlja, da bomo imeli ustrezen sistem in pa, da bomo imeli enotni mehanizem nadzora in enotni odbor za reševanje in da ne bo nobenih poskusnih zajčkov. Vendar pa se strinjam z vami, da je eh, ključnega eh, pomena in pri tem sodelujemo s komisijo eh, z enotnim mehanizmom nadzora, kajti eh, razumeti moramo, da je potrebno spoštovati pravila da je potrebno poskrbeti za pregleden sistem, tako da bodo vlagatelji natančno vedeli, v katere finančne instrumente vlagajo. Trg mora razumeti nov sistem. Večkrat ste omenili eh, tudi že tretji steber in sicer Evropski sistem zajamčenih vlog. Tukaj bo potrebno storiti še veliko, ampak V prvi vrsti je potrebno poskrbeti eh, za razumevanje novega sistema eh, in pa vzpostaviti potrebno vse eh, ključne tržne mehanizme ter zagotoviti preglednost. No, najlepša hvala. Če boste zaprosili izpostavljene banke, da naj okrepijo svoj kapital, da naj poskrbijo za dokapitalizacijo, hkrati pa ne boste imeli sklada za reševanje, ker bo ta povsem izčrpan in ne boste imeli mehanizma za prenos. Pri tem seveda uporabljate sredstva davkoplačevalcev in ker uporabljate sredstva davkoplačevalcev, ste predmet ocene eh, bonitetnih agencij. In torej, eh, če se bi to zgodilo, eh, lahko eh, sprožite veliko krizo. Kar naenkrat bi lahko potem prišlo do sistemske krize, ki je pravzaprav niste načrtovali oziroma ste jo želeli preprečiti. Ja, prav imate. Če združimo vse te vidike, se seveda pojavi tveganje vzpostavitve začaranega kroga. Tega se vsi zavedamo. Odgovor na to vprašanje je eh, lahko eh, leta. Biti moramo pozorni, skušati moramo zagotoviti, da bo sistem varen. Lahko eh, skušamo poskrbeti za dokapitalizacijo ali pa zmanjšamo obseg računovodskih izkazov. Eh, Čudežnega zdravila pa ni, ampak tega se zavedamo. Nažalost, mislim, da je Gorbačov rekel, da če začneš delovati prepozno, eh, se ti lahko zgodi, da boš eh, rešitev našel še kasneje, kot si, eh, si predstavljal mislim, eh, da je naslednja govornica pred dvema dnevoma praznovala svoj rojstni dan. Ja, prav imate, eh, pravi gospa Pavnova, eh, deliva si isti teden, ko gre za rojstni dan in vse najboljše. Vesela sem, da ste danes tukaj z nami. Hvala lepa za vse priprave, Enotni odbor za reševanje ima zares ambiciozne načrte za prihodnje mesece in vesela sem, da nekateri načrti vključujejo zelo tesno sodelovanje eh, z eh, deležniki in moje prvo vprašanje se nanaša na eno izmed vaših prioritet. In sicer gre za eh, razvoj eh, strategije vlaganja. Ali bi lahko eh, malo več povedali o tej strategiji, kako bodo definirani prispevki? Dejali ste, da nacionalni organi za reševanje že uplačujejo prispevke, ampak so, kakšna so kvantitativna pravila in Ali lahko kaj več poveste o časovnici? Nekateri pravijo, eh, da bi bil evropski mehanizem za stabilnost eh, najbolj eh, logična podlaga za vzpostavitev skupnega sistema. In kaj pravite o tem, da naj bi bila uporaba evropskega mehanizma za stabilnost problematična za neevropske države, ki eh, se vključujejo v bančno unijo? In še zadnje vprašanje. Kako bi odgovorili na zaskrbljenost držav članic, ki pozivajo k dodatnemu zmanjšanju tveganja, preden prevzamejo uh, skupno uh, oziroma preden prevzamejo delitev bremena? Kaj pa menite o, o ukrepih za dodatno zmanjšanje tveganja v bančnem sektorju? E, no, to je bilo kar nekaj vprašanj. Srečno novo leto, če tudi nekoliko prepozno, tudi vam. Naj začnem z zadnjim e, vprašanjem, potem. Potem pa bom predala besedo gospodu Lotinimu, kajti eh, najbolj zabavne teme eh, so eh, njegove, eh, kar eh, zauzema zmanjšanje eh, tveganja. To je tema, ki je v pristojnosti organov za reševanje. Zmanjšanje tveganja je seveda naš cilj. tukaj gre eh, za eh, teme, eh, katerim bi se morali posvetiti, kot recimo različni finančni instrumenti, potem kako se odzvati na izpostavljenost zaradi državnega dolga in tako naprej. Ampak ne želim se poglabljati v to razpravo gre eh, tudi eh, za celoten hierarhični sistem. Eh, mogoče bomo nekatere zadeve lahko rešili prej in druge šele kasneje. Eh, toliko torej o tem, eh, na ostalo vprašanje pa bo odgovoril Timo. Nekaj vprašanj je bilo v povezavi z skladom in če odgovorim eh, po vrsti. prehaja, prihaja do uh, prinosa uh, sredstev uh, in sicer iz uh, naslova BRRD uh, v enotni mehanizem uh, za reševanje, torej ta postopek poteka. Uh, to uh, je le eden izmed temeljev, poteka pa uh, tudi že postopek uh, za zbiranje prispevkov za leto 2016. čakamo na eh, podatke skoraj da 4000 kreditnih eh, inštitucij v Evropi. Eh, torej tukaj gre za ogromen obseg podatkov. To je kar precejšen izziv. Na srečo imamo delegiran akt, ki natančno um, orisuje, kako uh, izračunati uh, te prispevke. Uh, poleg tega pa uh, bo pri izračunu upoštevano tudi zmanjšanje tveganja in na ta način bomo potem izračunali končni znesek. Čakamo na delegirani akt za eh, strategijo za ulaganja ki, in ta akt pričakujemo v prihodnjih eh, mesecih. Na našem plenarnem zasedanju bomo potem obravnavali to strategijo za ulaganja. Med tem pa imamo eh, začasno prehodno strategijo za ulaganja, ki je izjemno prožna in tekoča in Um, to uporabljamo uh, eh, med tem, ko uh, čakamo uh, na uh, strategijo o ulaganjih. Poročilo petih predsednikov je zahtevalo vzpostavitev sistema backstop in Nič nimamo proti temu, eh, če eh, države želijo izbrati to možnost. Mislim, da bi bilo to korisno tudi za nas. Za skupino SND, gospa Beres. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa predsednica, imam dve vprašanje. Najprej eh, v odgovoru gospodu Gigultu ste govorili o nadzoru mislim, da ste eh, v procesu spostavitve eh, vašega organa in eh, kreditne inštitucije težko čakajo na natančen sistem delovanja, želijo učinkovitost in zaradi tega mislim, da je ključnega pomena sodelovanje med vašim odborom in enotnim mehanizmom nadzora. To je ključnega pomena. Ali lahko kaj več poveste o uh, tem sodelovanju in o pozitivni dinamiki, ki bi lahko uh, bila uh, vzpostavljena na tem področju? Uh, moje drugo vprašanje pa se nanaša na podporni mehanizem. Kaj ti? Te... Vi nimate primarne odgovornosti eh, za določitev eh, kriterijev za uporabo podpornega mehanizma. Vendar pa mislim, da ta podporni mehanizem ne bo povsem ustrezal eh, našim zahtevam. Ali menite, da je dinamičnost tega instrumenta dovolj velika? In ali bo ta mehanizem um, kmalo uh, eh, lahko začel delovati uh, ali uh, bo to zares stabilen mehanizem. Ali pa bo šlo za vprašanje, ali želimo sistem zajamčenih vlog ali pa podporni mehanizem. Mislim, da je to vprašanje, ki se zastavlja. Torej, če sem nekoliko bolj specifična, ali menite, da obstaja tveganje, da bomo na koncu spostavili podporni mehanizem, ker ne bomo dosegli sporazuma glede sistema zajamčenih vlog oziroma IDIS-a? Naj začnem z zadnjim vprašanjem. Podporni mehanizem je seveda ključnega pomena. Kaj te to uh, je uh, naša zadnja možnost. Upam, da tega podpornega mehanizma nikoli ne bomo uporabili, ampak uh, to je nekaj, kar potrebujemo. Mi smo prosili zan in uh, ta uh, primer uh, obravnavamo. Zagovarjamo ga, zahtevamo ga, ampak države članice se morajo o tem dogovoriti. Mislim pa, da ni nobene povezave med eh, Edisom in pa enotnim eh, mehanizmom reševanja. Vedno znova govorimo o sredstvih, ki jih potrebujemo v sistemu, eh, gre za sredstva, ki jih morajo zagotoviti banke. Govorimo o povezavah med treh stebrih bančnega sistema, ampak tukaj ne vidim uh, nobenih pravih problemov in mi zagotovo nismo pravi naslov za predstavitev mnenja na to temo. Jaz upam, da bomo na koncu imeli zelo dobro eh, bančno unijo z zelo dobrim nadzornim sistemom, z zelo dobrim sistemom reševanja in z zelo jasnim sistemom zajamčenih vlog. Sodelovanje med eh, Evropsko centralno banko in oziroma se opravičujem eh, med eh, enotnim mehanizmom nadzora in med nami je sodelovanje, ki zelo dobro poteka na operacijski ravni in tudi na najvišji ravni sodelovanja. Seveda pa eh, se težave pojavijo pri izvajanju. Imamo eh, splošen sporazum, ki eh, pravi, da mora vse podatke zbrati ISM, torej Oni so odgovorni za zbiranje podatkov, mi eh, pa uh, moramo ugotoviti, uh, ali se lahko vključimo v ta njihov sistem zbiranja podatkov, tako da bodo banke lahko sodelovali samo z enim organom. Seveda pa se pojavljajo tehnični problemi pri zbiranju in pa obdelavi podatkov. Torej, načelno uh, strategijo imamo, ampak uh, če želimo, da bi to delovalo v praksi, eh, da bi dobili podatke, ko jih potrebujemo, eh, zato bomo potrebovali nekoliko več časa. Gospa Delange eh, v imenu skupine ELS. Najlepša hvala. Velika večina si je najbrž ogledala članek v časopisu Wall Street Journal. Ta članek pravi, da je bančni uniji že spodletelo. Eh, gre za vprašanje eh, državne pomoči. Zaenkrat je to vprašanje državne pomoči. Ampak eh, bolj nasplošno me zanima, kakšno je vaše mnenje glede uporabe teh specifičnih instrumentov, mogoče januarja. Govorili ste o Gorbačavu, no naj ne povem, kaj je on pravzaprav rekel. Ta, ki deluje prepozno, je v življenju kaznovan. E, torej, če ne želimo čakati na to, da se bodo problemi pojavili, kako se odzvati prej? Ali menite, da potrebujete e, dodatne pristojnosti ali pa e, urodja za zgodnejše delovanje? Najlepša hvala. Struktura o, o, kateri eh, sta se dogovorila Italija in pa generalni direktorat eh, za konkurenco, eh, nima nič opraviti z nami. Mi si bomo ogledali situacijo vsake posamične banke in nadzorovali bomo delovanje bank, tako da bomo lahko ugotovili, eh, ali eh, določeni banki grozi propad ali ne. Mislim, da tukaj ne gre za specifično italijansko temo. Ne moremo reči, eh, to je sporazum in potem vse zmešati v isti lonec. Kajti, kot sem dejala, Evropa je zelo zapletena. Tukaj gre za uh, zaseben dogovor, ki je v skladu z eh, državno pomočjo in videli bomo, uh, koliko bank lahko to uporabi v praksi. In to se potem spet nanaša na naš nadzor nad celotnim sistemom. Zdaj sem si zapisala eh, Gorbačovo izjavo, kaj ti pozabila sem eh, natančno, kaj je že rekel. No, moje vprašanje je bilo, ali potrebujete eh, sistem zgodnega opozarjanja. Hvala lepa. Eh, dejala sem eh, že, eh, da je za nas sistem minimalnih zahtev za lastna sredstva in upravičene obveznosti ključnega pomena. Instrumenti zgodnega opozarjanja morajo biti v skladu z instrumenti nadzora imamo seznam želja, ampak vsekakor si želimo ta orodja. Želimo pa eh, tudi eh, možnost eh, ustreznega odziva in to je povezano s tem, kar je povedala gospa Ferreira. Če si ogledate uredbo, potem lahko vidite, da so naša orodja v primeru, eh, da se banka ne odloči eh, za sodelovanje pri minimalnih zahtevah za lasna eh, sredstva, precej omejena. Da je naše delovanje precej omejeno. Torej, pri pregledu resolucije o sanaciji in reševanju bank se bomo posvetili tudi temu. Ampak najprej potrebujemo vsa orodja in pri tem je MRL zelo pomemben. Beres gospodje. Še zadnje, gospod Beres. Merci, uh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, um, glede vprašanj, ki uh, so še pred nami, ste eh, jih nekaj že omenili, ampak čaka nas še razprava v zvezi z uh, prenosom Tileka na eh, evropski ravni in prosim, da mi ne odgovorite na to, da to ni v vaši pristojnosti, kajti tudi, če ste vi odgovorni za eh, izvajanje rezolucije glede na to, kaj eh, počnete in glede na to, da so to orodja, ki jih morate nadzorovati in uporabiti, je vaše mnenje glede tega zelo pomembno torej vaše mnenje glede uh, razprave in glede pogojev, ki naj jih eh, Evropa uporablja pri Tileku. Uh, eh, as we, oh, as the SRB. Ja, torej osebno in uh, SRB. Um, torej sem bila eh, predvsej upletena eh, v mednarodne razprave glede tilaka in lahko vam eh, povem da so torej glavne lastnosti tilaka meni zelo blizu kajti dejansko se osredotočajo na vprašanja reševanja torej evropske institucije so uh, uh, vključene v implementacijo MVLA in pa uh, v najpomembnejših vprašanj glede Tileka, uh, se uh, pojavijo takrat, ko naredite oceno um, reševalnega programa. Torej, uh, tudi če uvedete te pravne spremembe, bo. Uh, še vedno mogoče vključiti torej glavne vidike Tileka v Emuel. In uh, obstaja pa ena pomembna razlika in sicer Emuel je uh, dejansko nekaj, čemu mi rečemo v našem uh, žargonu uh, odločitev uh, uh, po um, drugem stebru. In tako lahko pridete naprimer do 1,5. Torej, Tilek pa ima zelo jasne minuma, minimalne pogoje uh, glede tega, če mor, mi rečemo uh, eh, stebr 1. In za izvajanje tega potrebujemo uh, spremembo zakonodaje. In uh, včeraj je bilo tudi to prijazno posredovano. Um, uh, medijem kaj ne torej eh, imeli smo razprave o tem kako se tilek lahko uporablja v evropi tu smo imeli celo vrsto eh, razprav in srečanj na to temo kar je pomembno je to da gre za vprašanje reševanja eh, in da se zagotovi da mm, je situacija še vedno takšna da se, da, da se jo da rešiti Eh, ko mi to prevzamemo. Eh, se pravi, kar precej teh vidikov Tileka je mogoče vključiti in eh, za naše najpomembnejša orodja je to pomeno, pomembno in zato mm, nas to vsekakor zanima in zdi se nam tudi to, da je ta sistem razumen. Torej, žal, nimamo več veliko časa. Torej, sedaj se zahvaljujem gospe König za. Eh, to zelo zanimivo razpravo in upam, da vas bomo lahko še kdaj eh, sprejeli v naše vrste. Okay, dear colleagues, we pass on to the Dobro, spoštovani eh, kolegi, bomo nadaljevali z drugo točko dnevnega reda in sicer vprašanje San Marina. Eh, koordinatorji so se odločili, da bodo imeli um, rotacijski uh, sistem uh, glede uh, torej, um, sporazumov uh, na področju davko. Torej, imeli smo že Švico in Liechtenstein, danes je na vrsti San Marino. Imeli bomo kratko izmenjavo mnen, torej uh, naj vas vse spomnim, da delamo po poenostavljenem postopku. In, uh, Rok za ogovor je uh, 2. februarja. Sedaj pa dajem besedo gospe von Unheisen. Hvala lepa, predsedujoči. 8. decembra 2015 sta EU in San Marino eh, podpisala eh, sporazum v zvezi z avtomatičnimi posredovanji podatki zahtev podatkov o bančnih računih, zato da se na ta način odpravi eh, bančna skrivnost za evropske eh, državljane. In eh, to je zelo pomembno orodje boja proti utaji davkov. In to je tretji takšen sporazum po sporazumu Švico in Lichtensteinom in pričakujemo tudi sporazume z Andoro in Monakom. Torej, po tem novem sporazumu bosta Evropska unija in San Marino, San Marino avtomatično izmenili izmenjevala informacije začenši z eh, letom dva tisoč sedemnajst in bolj specifično je namen sporazuma tudi ta da se zagotovi da san marino uporablja eh, bolj um, stroga pravila ki so enaka pravnemu okviru evropske unije in ki je skladen tudi z um, uh, standardi poročevanja OECD eh, glede eh, finančnih eh, podatkov. To bo omogočilo uporabo nacionalnega zakona v čezmejnih situacijah in zagotovilo učinkovit boj proti utaji davkov. Torej, v celoti podpiram in pozdravljam ta nov sporazum ki bo stopil v veljavo eh, začasno, torej 1. januarja 2016 in želela bi eh, povdariti, kako pomembno je, da ta sporazum eh, torej sprememo in pa ratificiramo čim prej za to, da bo ta eh, tranzicijsko eh, obdobje čim krajše in eh, veseli me tudi razprave z eh, poročevalci v senci v primeru, da bi prišlo do kakršnih koli ogovorov ali težav pri tem sporazumu. Hvala. Hvala. Gospod Švab eh, eh, je odsoten, gospod Kristas. Hvala, gospod predsedojoči. Eh, gospod Andreja Švab je danes odsoten, ima druge obveznosti in eh, želel bi podati to izjavo v njegovem imenu. Torej, gospod Švab pozdravlja sporazum eh, obdavčitvi med Evropsko unijo in San Marinom, kajti to je pomemben korak v eh, priboju proti davčnim goljufijam in davčnim utajam in na ta način se omogoči avtomatično izmenjavo informacij med Evropsko unijo in San Marinom. Na ta način bodo nacionalni Eh, davčni organi lahko eh, lažje ugotovili, če prihaja do davčnih eh, goljufij in tudi lažje bodo razkrile prikrita sredstva v drugih državah. Gospod Švab se zlasti veseli nedavnega razvoja dogodkov na mednarodni ravni na tem področju izmenjave davčnih informacij in torej pozdravlja sporazum za uh, skupino SND se eh, gospod Kofold uh, opravičuje. Uh, za EKR sem sam poročevalec v senci in uh, lahko povem, da skupina v celoti podpira uh, to poročilo in tudi um, ažurirane informacije v zvezi s tem, da se torej odpravi um, dvojna merila in veselimo se tudi um, zaključka te razprave. Zaguje gospod Viegas. In eh, še zadnja beseda za poročevalca. Se upravičujem. Torej, eh, samo uh, načelno bi želel izraziti podporo naše skupine eh, vašemu delu in upam, da bo to spremenilo tudi situacijo v San Marinu, torej kot posledico tega eh, sporazuma. Jaz sem poročevalka v eh, Senci in rada bi se zahvalila poročevalki. Pozdravljamo. Uh, sporazum eh, med Evropsko skupnostjo in Republiko San Marino o ukrepih glede obdavčenja dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti. Podobna sporazuma že imamo za Švico in Lichtensteinom. Eh, vemo, eh, da je to zelo pomembno, predvsem zaradi davčnih odtaj. 190 milijard izgubimo na leto zaradi davčnih utaj, goljufij in podobnih praks. Eh, mislimo, da je ta sporazum za San Marinom eh, pomemben korak, eh, da se izognemo utajam davkov in poročevalko bomo pri tem poročilu podprli. Se opravičujem, nisem vas videl na seznamu. Kora. Hvala lepa, bom kratka. Vedno je zelo lepo, če se vsi strinjamo v parlamentu in zato se vsem zahvaljujem za to in to pomeni, da lahko dosežemo rezultat kar se da hitro tako kot smo si želeli torej hvala lepa No, naj vse še spomnim na to, da imate torej, rok do 2. februarja za eventualne ugovore. Sedaj pa nadaljujemo s uh, tretjim vprašanjem in sicer gre za nadzor nad uh, ukrepi delegiranih eh, in pa uh, izvedbenih aktov in eh, tu gre za 14. Eh, tovrstni slot eh, glede teh ukrepov. Veste, da je to zelo pomembno, da je za nas zelo pomembno, da ustrezno izvajamo naše nadzorne pristojnosti in danes ne bomo pogledali specifičnih izvedbenih ukrepov, temveč bomo imeli bolj splošno razpravo v zvezi z eh, splošno razpravo o, o, o delovni metodi, um, torej dela z komisijo, uh, eh, pripravi um, uh, eh, učinkov. Um, ocene učinkov in tako dalje. Torej, naša izkušnja je bila pozitivna in upam, da bomo dosegli cilj doseganja večje učinkovitosti teh postopkov. In, uh, tudi, eh, da bomo dosegli to, da ne bo več ogovorov parlamenta potem, ko je nek delegiran eh, akt sprejet. Torej, danes eh, imamo gospoda Mora Rubina de Gervina, upam, da sem pravilno izgovoril vaše ime, ki je. Um, odgovoren torej eh, za um, eno delek znotraj um, generalnega direktorata FISMA. Eh, na to uh, imamo tudi um, direktorja uh, ESME uh, in pa uh, gospoda Carlosa uh, Mondalva, ki je izvršni direktor EOPE. Uh, Eh, najprej bi dal eh, besedo mm, gospodu De Gervinu in pa gospodu Majorju za uvodne um, besede. Eh, thanks, uh, Hvala lepa, hvala, da ste nas povabili in hvala, da ste organizirali torej ta scrutiny slot. To je zelo dobra pobuda. Um, ki nam omogoča tudi pogledati, eh, kako eh, delamo eh, na vprašanju ukrepov na mm, ravni dve. Torej, to je tudi za nas, ne samo za vas, zelo korisno in prepričan sem, da se tudi kolegi, ki so tu z mano, s tem strinjajo. Torej, imamo že oceno o tem, kako eh, ta postopek eh, ravni dve deluje in ta ocena je pozitivna. Torej, tu je šlo za prvo fazo uresničevanja postopka, ki je zelo kompleksen. Torej, učili smo se eh, sproti. In prav tako smo bili pod hudim časovnim pritiskom, kar veliko dosejev smo morali obravnavati in tretjič mandat eh, in pristojnosti, ki smo jih eh, imeli, torej tudi zaradi eh, časovnih omejitev, so bili zelo um, široko zastavljeni in uh, pogosto ne prav natančno dorečeni. Torej, tudi iz tega smo se marsikaj naučili. Torej, bolj ali manj smo sedaj zaključili s temi uh, akti na ravni dve torej imeli smo um, torej nekaj eh, velikih svežnov, dva, tri uh, pomembne svežne, um, k temu se bomo vrnili v prihodnih uh, eh, tednih in to bo uh, verjetno tudi um, igralo pomembno vlogo v uh, celotni reformi. Torej nekaj, kar smo se naučili in mislim, da smo se tudi izboljšali, je to, da smo izboljšali pripravo in pa preglednost. Uh, upam da smo tudi načrtovanje izboljšali in pa tudi mm, da smo izboljšali torej načrtovanje za druge inštitucije transparentnost eh, in tudi delimo sedaj um, eh, vse te urnike načrte dela in tako dalje z drugimi uh, institucijami. Torej, kot sem eh, eh, povedal, je eh, nadzor tu resnično zelo koristen. Tretji vidik pa je ta, da sistematično vabimo in vključujemo strokovnjake iz držav članic in parlamentov in da jih torej vključujemo v razpravo o tehničnih standardih. In mislim, da je ta regulatorni postopek tak, kakršen je, tudi učinkovit. Torej, nekaj, kar smo se naučili v tem postopku, je tudi to, da v fazi pravnega pregleda eh, teh eh, aktov, torej v začetku smo mm, uvajali veliko sprememb, potem se je izkazalo, da eh, to mm, izkrivlja cilje te regulative in zato smo vzpostavili postopek pravnega pregleda in namen je bil ta, da se eh, te vidike pravne formulacije vključi že v eh, zgodnejše faze postopka in eh, na ta način je potem celotni postopek učinkovitejši. Torej, imamo mešane občutke glede tega, kako učinkovito je bilo to, se pravi ta uh, zgodni pravni pregled, eh, zlasti ker gre za zelo kompleksne tehnične standarde. In tudi tu se učimo iz izkušenj. Steven bo več o tem povedal. Torej, namen je bil vsekakor ta, da bi imeli eh, boljšo kakovost standardov, kar je ena od odgovornosti odbora. In ne nazadnje, mislim, da je tudi del eh, te ga pojasnjevanja um, ukrepov eh, in postopka na drugi ravni tudi eh, v medinstitucionalnem postopku, torej kako se odvijajo posvetovanja, kako se stvari povezujejo, pod kakšnimi pogoji in na ta način tudi kodificiramo prakse eh, na področju finančnih storitev. In to nam bo pomagalo tudi v bolj gladko fazo eh, izvajanja eh, in na ta način bomo v prihodnosti imeli bolj omejeno število teh eh, ukrepov na drugi ravni. Torej, uredba deluje in težko bi jo še poenostaviti. Postopki so vedno bolj učinkoviti in eh, ves čas jih tudi izboljšujemo in eh, to delamo na konstruktiven način in mislim, da lahko to še izboljšamo v prihodnosti. Sedaj pa dajem besedo gospodu Maggiorju, ki predstavlja tu tri institucije in naj povem, da sta eh, kolega tudi tu in pripravljena, da odgovorite na vprašanja. Eh, hvala za vaše prijazne eh, uvodne besede eh, spoštovani poslanci gospe in gospodje torej to je naše prvo srečanje leta dva tisoč šestnajst to je leto ki je pomembno za evropske nadzorne organe torej od prvega januarja dva tisoč šestnajst je namreč peta eh, obletnica eh, ustanovitve torej EBE, EOPE in ESME. V zadnjih petih letih eh, smo trdo delali na izgradnji teh treh novih organov in pa implementacije regulatornega okvirja, ki je nastopil po krizi. Torej, veliko izzivov je bilo pred nami in zelo cenimo vašo močno podporo zlasti zlasti eh, kar se tiče naših eh, proračunskih zahtev in pa tudi ukrepitve naših nalog in pristojnosti. Torej, ta obletnica je tudi primeren trenutek za razmislek o sodelovanju z vami zlasti na eh, področju tehničnih standardov in tehnične pomoči Evropske komisiji. Torej, to so bile naloge, ki so v mm, osrčju dejavnosti treh nadzornih organov od njihove ustanovitve in eh, glede na to, da so temeljne uredbe in torej naše upravljanje, kakor tudi izkušnja na tem eh, področju zelo podobna, bi eh, želeli danes nastopiti pred vami, torej skupaj. In tu tudi zastopam Ebo in Ejopo. In naj začnem s tem, da smo imeli zelo produktivno Eh, sodelovanje zelo dober odnos z vašim odborom v zadnjih petih letih in eh, trije nadzorni organi so vzpostavili zelo transparentne postopke za javna posvetovanja eh, pogosto v dveh krogih in poleg tega smo bili vključeni tudi v globoke razprave z pogajalskimi ekipami odbora ekon pa z individualnimi člani tega odbora in prav tako smo tudi aktivno sodelovali pri izmenjavi menjavi eh, mnenj in pa eh, pri eh, javnih hiringih in to redno. Torej, v vsaki fazi razvoja ukrepov na drugi ravni smo vedno poskušali podati tudi zelo vseobsegajoče podatke in poročila o naši, našem stališču. In, Eh, to bomo še naprej počeli. Eh, pozdravljamo to priložnost danes eh, ki je tudi priložnost za to da še naprej razmišljamo o eh, našem sodelovanju v prihodnosti. v zadnjih petih letih eh, so mm, nadzorni organi pripravili na stotine mm, osnutkov tehničnih standardov in na tisoče strani tehnične pomoči. Torej, sodelovali smo tudi v trialogih in tu bi poudaril tudi to, da smo začeli z eh, notranjim razvojem teh eh, in pripravo teh eh, ukrepov na drugi ravni in to, kar se da hitro. In čeprav smo zelo specializirani in neodvisni, smo v vse čas tudi podpirali politično podporo potrebo po tem da se eh, v ustreznem času implementira vse eh, eh, ukrepe ki omogočajo stabilnost transparentnost in pa varstvo potrošnika v finančnem sektorju in eh, če nismo vedno prisotni pri trialogih, eh, eh, je to pomenilo, da je bilo za nas tudi težje včasih razumeti, kako se zakonodaja ustvarja in kakšne so pristojnosti. In zato bi želeli imeti boljši dostop do mm, in bolj ustrezno obveščanje o namenih so zakonodajalca. Eh, torej to me privede sedaj na naslednjo točko se pravi evropska komisija in pa ta zgodnji eh, pregled eh, tehničnih standardov glede na kompleksno naravo tega postopka in glede na visoka pričakovanja vseh deležnikov je zelo pomembno da to naredimo pravočasno in pri tem delamo tudi skupaj z generalnim direktoratom za finančno stabilnost finančne storitve in pa unijo kapitalskih trgov in to v pilotnem projektu za drugo eh, četrtletje 2015. Torej, eh, glavni vidik tega eh, zgodnega pregleda je ta, da se predvidi že v samem začetku ustrezne standarde in to v sodelovanju s pravno službo komisije, komisije kar je formalna zahteva v vsakem primeru. Naj povem tudi to, da je ta zgodni pravni pregled torej da ni njegov namen to da se eh, ocenjuje eh, politične eh, odločitve v teh tehničnih standardih torej namen je ni ta da se kakorkoli posega v neodvisnost nadzornih organov po eni strani in eh, v pravico komisije da eh, spreminja eh, prejete predloge temveč kot velja za vsak pilotni projekt gre tu zlasti za to da se da obe oba organa torej esa in komisija to ustrezno ocenita in potem se bo ugotovilo ali lahko ta um, takšen pristop, uh, torej zgodne uh, pravne presoje, uh, postopek um, pospeši ali ne. In sedaj se bom ustavil in sem vam na voljo torej za vprašanja. Gospod Farkas in pa gospod Montalvo sta prav tako z mano tu. Hvala lepa, sedaj pa vprašanja. Torej, eh, začeli bomo z skupinami eh, za ELS, gospa Pavlova. Štiri minute imate. Hvala lepa, hvala, da ste se nam pridružili. Eh, ne morem vas gledati, ko vam postavljam vprašanje, sicer ne bom govorila v mikrofon in to bo otežilo delo tolmačem. Torej, kot rečeno eh, želela bi eh, vam povedati da parlament eh, zelo resno jemlje um, demokratsko odgovornost glede ukrepov na ravni dve glede implementacije tehničnih standardov in to zlasti velja za odbor econ ki je pridobil eh, še več eh, strokovnih eh, znanj torej v zadnjih letih zaradi vedno večjega števila delegiranih aktov na področju finančnih storitev in uh, z njimi povezane zakonodaje. Torej razumem, eh, da eh, nadzorne pravice tega parlamenta lahko eh, komisija včasih razume kot neko overo ali nekaj, kar zavira zakonodajo na ravni dve, ampak prepričana sem, da smo naravni partnerji in da lahko zagotovimo to, da bo kakovostna zakonodaja sprejeta na prvi in na drugi eh, ravni. In eh, kot eh, ko so zakonodajalec, tudi zelo dobro poznamo pomen zakonodaje na ravni ene in če lahko uporabimo tudi našo pravico do nadzora pri ukrepih na drugi ravni, potem lahko na ta način zagotovimo demokratično odgovornost. Prav tako bi uh, želela pozvati komisijo da nas eh, podpre pri teh naporih eh, kajti to je eh, koristno za obe instituciji in pa tudi za naše evropske državljane. Mislim, da smo naravni partnerji tudi pri sprejemanju ukrepov na ravni dve in nekaj področji lahko še izboljšamo in na te bi danes opozorila. Prvo takšno področje je povezano z povezovanjem um, aktov. To uh, je. Uh, to pritiska po nepotrebnem uh, na parlament uh, in uh, kajti to pomeni, da nas na nek način prisilite v zavrnitev celega števila aktov, če se z enim ne strinjamo. Torej, to, ta pristop nam ni všeč. Um, potrebujemo tudi boljšo medsektorsko koordinacijo, e, torej tako pri e, pripravi osnutkov za torej evropske nadzorne e, organe, pripravi osnutkov teh tehničnih standardov in tu bi nam ustreznejši pristop tudi omogočil izogib podvajanju. Želeli bi se, izogniti torej podvajanju tako delegiranih kot izvedbenih aktov in pa tudi političnim eh, eh, odločitvam, ki so prepuščene delegiranim aktom. In uh, Eh, komisija in pa nadzorni organi eh, bi morali se tudi držati eh, pristojnosti, ki jih najdemo v temeljnih aktih in spoštovati tudi sporazum z so zakonodajalcev. Pozvala bi tudi komisijo, da če bo pripravila vse kakršne koli amandmaje eh, pri eh, pripravi teh tehničnih eh, standardih da te deli tudi s parlamentom in ne nazadnje naj povem da smernice in priporočila na področju tehničnih standardov so vezana na načelo sorazmernosti in kar to pomeni je to da mora esa sprejeti previden pristop zlasti pri eh, tistih eh, eh, smernicah ki niso predvidene v osnovnih aktih in to je povezano tudi z omejenimi sredstvi ehm, nadzornih ehm, organov. Torej, sedaj sem izčrpala svoj čas in se vam zahvaljujem. Še za SND, gospa Perez hvala lepa gospod predsedujoči hvala lepa gospod meyer in drugi da ste se nam pridružili danes no nismo zelo številni danes tu ampak eh, to kar se dogaja torej eh, med eh, nami kot zakonodajalec in vi kot nadzorni organi torej kako se ta povezava vzpostavi torej zato gre gre za organizacijo tega odnosa in to je uh, ključno pri tej razpravi. In kot uh, avtor besedil in uh, glede na ravnotežje, ki se je vzpostavile med tem, kar je opredeljeno na ravni ena in na drugi, se mi zdi, da je um, ena ali dva, se mi zdi zelo pomembno, da tu uh, sedaj stvari male, malce razčistimo. Postavljam si naslednje vprašanje. Torej prvič, um, kaj uh, še najdemo na ravni dve, glede na raven ena? Torej, Predolgo sem že v tej hiši, da se ne bi spomnila, kako se je vse to začelo. Eh, zelo pogosto če ne najdemo političnega sporazuma na ravni ena eh, to prenesemo na raven dva ampak eh, to ponavadi ne reši problema ampak če obstaja politični problem na prvi ravni potem bo samo še večji na drugi ravni torej če na drugi ravni lahko na tehnični ravni najdemo rešitve, ki bodo omogočile politične rešitve na prvi ravni, e, če bi to držalo, potem bi bilo vsem e, lažje. In mislim, da ko vi govorite o prvi ravni, imate prav to v mislih. Dobro, v redu. Ampak, e, če bi to pomenilo, da vas je treba vključiti v trialoge, potem se mi zdi, da bo to še preveč zakompliciralo zadeve. Uh, Torej, to, kar ste omenili, je pač, eh, pač del eh, hipotez, o katerih moramo razpravljati. Ampak, eh, glede na to, da imamo itak že težave z udeležbo kolegov v teh trialogih, si lahko predstavljate, kakšne bodo naše težave. Težave, o katerih se bomo znašli, če bomo imeli itak samo poročevalce predsednika in pa poročevalce v senci pri trialogih. Na to pa bodo še vsi člani EZE želeli eh, tu sodelovati. Naj se eh, spomnim eh, samo nekega trialoga v zvezi z statistiko. Če bi tu, na primer, dopustili, da bi bili udeleženi člani Eurostata ali Evropske centralne banke, ne vem, predstavljajte si te težave. Mislim, da moram pospešiti, kajti nima več veliko časa. Uh, torej vprašanje bundlinga in ne bundlinga in tako dalje. Torej tu gre za, za svežne in tu imamo zelo konkreten primer. Kva? Mi feed in tu imamo splošni sveženj o delegiranih aktih eh, in to pomeni da je vse preneseno na kasnejši datum ampak imamo nekatere eh, delegirane akte mifida ki so povezani ki učinkujejo na druga besedila in eh, tu imam v mislih na primer situacijo besedila kjer sem poročevalka in gre za prips in tu je zakonodajalec to povezal z mifidom in sedaj če uh, prenesete celoten sveže na kasnejši datum. To pomeni, da celotni zakonodajni postopek, ki je itak že predmet kritike, ker je prepočasen, je še bolj upočasnen, če ne celo paraliziran. In tu smo priča tehnični težavi in pa politični težavi. In na to se je treba odzvati. In v tem smislu veste da je komisar eh, tudi pozval eh, komisijo na to temo torej to je resna težava in tretja eh, Tretja serija težav, to bi samo omenila, vem, da nimam več časa, na to se bomo morda vrnili kasneje, pa je vprašanje preglednosti oziroma Eh, zaupnosti eh, eh, dela mm, nadzornih organov kajti to zelo dobro vidimo torej industrija je v prvi vrsti in ima veliko več strokovnih znanj kot zakonodajalec ki pripravlja predloge in torej eh, v resnici je situacija eh, ravno obratna vi ste nesrečni ker niste vključeni v raven dve mi pa smo nesrečni zato ker eh, se z industrijo posvetujejo ne pa z nami. Se upravičujem, ampak, ampak to je pomembna razprava in itak nismo številni. Se vam zahvaljujem, se bomo vrnili na vaše vprašanje kasneje. Se upravičujem, imam še eno vprašanje, ga bom postavila kasneje. Swinburne, uh, you have the floor. Ne gospod predsedujoči eh, res je da nas ni eh, veliko tu smo tu bi mislim da ste lahko bolj inteligentni pri uporabi vaših pravil bom poskušal biti vnaprej bolj inteligenten hvala um, hvala gospod predsedujoči gospod komisar gospe in gospodje poslanci Zahvaljujem se nadzornim organom in komisiji za vso delo, ki so ga upravili na drugi ravni pri upravljanju z direktivami, ki smo jih sprejemali v zadnjem mandatu in ki jih sprejemamo tudi v tem. Na vseh sestankih z nadzornimi organi, pri vseh eh, dosjejih, s katerimi se ukvarjam, me vedno znova presenečajo na tisoče strani zadev, ki jih pripravljajo, kako malo kritik se pojavlja. Imam pa določene pomislike, glede načina, kako delujemo. Predvsem zato, ker imajo ti nadzorni organi takšen odnos za komisijo in kako deluje ta odnos in kdo ima končno besedo in kdo bi moral imeti zadnjo besedo, ko gre za zadeve povezane z analizo podatkov. Lahko podam samo specifične primere v MIFID-u, s katerim se ukvarjamo na drugi ravni v tem trenutku. Se moramo zavedati, da pogajalska ekipa v Evropskem parlamentu zelo glasno deluje pri določenih elementih, kjer si želimo uh, prilagoditve, ki so že bile posredovanje nadzornih organov in eh, gre za besedilo, ki bi naj bilo sprejeto na prvi ravni Imamo pa posebne pogoje o transparentnosti za eh, obveznice za izvedene finančne eh, instrumente in za tveganje, tako da ne bi bili ponudniki likvidnosti izpostavljeni prevelikim tveganjem. In tukaj moramo videti procentualne vrednosti eh, pokritja tveganja ampak eh, s tem se ukvarja ESMA in ne komisija, zato ker ESMA lahko z eh, svojim strokovnim znanjem ponovno postavi eh, standarde, ampak ESMA pravi, da je zdaj na vrsti komisija, da pripravi osrednje spremembe. Glede na to, da ima Evropski parlament močno pozicijo pri spremembah na prvi ravni, mi lahko komisija in ESMA nekaj več povesta o tem, Eh, kako deluje njihovo sodelovanje, ko gre za eh, revizije eh, regulatornih tehničnih standardov, kje je ravnotežje moči, glede na to, da ima ESMA na voljo podatke, komisija pa ima formalni mandat, da te spremembe tudi naredi. Hvala lepa za Alde, gospa pan Lieberhausen. Hvala lepa predstavnikom eh, nadzornih organov, da so se nam danes pridružili, eh, da se pogovorimo o najpomembnejšem mandatu eh, v tem obdobju, kako bomo oblikovali sprejemanje aktov, ki se sprejemajo na drugi ravni. Še vedno imamo na stotine izvedbenih ukrepov, ki jih parlament pregleduje kako jih lahko ustrezno oblikujemo, kako izboljšamo, ne glede na to, kako izboljšamo postopek, še vedno prihaja do nepričakovanih eh, posledic, eh, tako da se eh, povzročajo nepričakovane spremembe na trgu, kar še posebej velja za zakonodajo na področju transparentnosti, transakcij, benchmarkov oziroma meril. Zato je vprašanje za vse tri od vas, kako se ukvarjati s takimi nepričakovanimi spremembami na trgu glede izvedbenih ukrepov, ki se sprijemajo. Kaj menite o možnosti nujnega zaviranja v primerih, da je to potrebno, tako da bi ustrezni organi lahko zaustavili izvajanje ustreznih ukrepov, dokler zakonodajalci nimajo priložnosti preveriti delovanje eh, določenega eh, ukrepa. Svet se hitro spreminja, tudi finančna industrija se zelo hitro spreminja. Imamo zelo nerodne eh, razmere v okviru finteka, finančno tehnologije. Malo si kaj se dogaja na tem področju. kako vi gledate na razvoj na področju finteka, kako lahko izvajate svojo nadzorno funkcijo na tem področju, ali vidite neke trende, eh, ki bi vam lahko olajšali življenje, če boste uporabljali nove tehnologije in nova dognanja na tem področju. Vse so na voljo možnosti, ki bi vam lahko pomagale pri obladovanju vse večje in kompleksnosti naše finančne ureditve. Hvala lepa. Hvala tudi, ker ste se držali časa. Ne vidim nikoga iz GUE za zelene. Je zdaj na vrsti gospod Gigold. Hvala lepa, da ste ponovno z nami. Zelo lepo je videti nekdanje uslužbence parlamenta, da prihajajo v imeno nadzornih organov. To bi lahko bil lep presedan, sam pa bi izpostavil nekaj zadev. Vemo, da imamo težave z roki pri mnogih dosijih, kar povzroča težave. Vedeli pa smo, da bo premalo kadra na voljo in tudi struktura upravljanja je znana. In to je treba upoštevati, ko preden komisija začne objavljati rezultate, ki se dolgo nahajajo v predaljih eh, znotraj sistema nadzornih organov. Vem, da je to eh, v delovnih načrtih in ko bomo lahko razmišljali o problemih upravljanja, bomo lahko razmišljali tudi o problemih za proračunom, eh, podhranjenostjo z kadri in podobno. Podprl bi to, kar so že povedali kolegi eh, in se navezal na gospod Beres. Ta bundling, to združevanje v sklope poteka do te mere, da s tem omejujemo možnost eh, pregleda strani Evropskega parlamenta in zdaj povzroča že negotovosti na trgu, če se celoten svežen eh, delegiranih aktov in eh, tehničnih standardov zaustavi. Kritika pa leti mogoče samo nekate na nekatere. To se mi ne zdi logično. Drugo stvar, ki bi jo izpostavil, je naslednja. Nekaj, kar se dogaja že stalno. Imam izkušnje z Evropskim bančnim organom, dobimo eh, dokumente, če pokličemo banko, če pa pokličemo nadzorni organ ali komisijo, pa dokumentov ne dobimo. Zahvalil bi se gospodu Fakasu za to, da je povedal, da bo dal na voljo, javno na voljo vse kontakte v institucije in sprašujem tudi ESMO in EOPO, ali boste sledili, tako da bodo vsi akterji in kontaktne osebe v vaši instituciji dali na voljo transparentne podatke o vseh kontaktih. in še zadnje. Včasih imamo vtis, da tukaj v Evropskem parlamentu eh, delamo na podrobnostih, velike zadeve pa se odločajo na drugi ravni. Mm, Naprimer, bazarski odbor eh, glede eh, kapitala, potrebne kapitala, kjer so povečali pokritje z 70 na nekaj več in so s tem Eh, Deutsche Bank dali 1,8 milijarde eh, evrov. Zanima me eh, od Evropskega bančnega organa, če ste sodelovali pri tem in zakaj nas niste vnaprej obvestili. Če na tako dramatičen način spreminjate odločitve. ENF in e FDD nista prisotna, ne vem, želi še kdo, kdo drug besedo, če ne imamo še čas za catch the eye, gospa Beres, ponovno ste lahko na vrsti. No, vidite, da smo imeli čas. Eh, se vam zahvaljujem za to, da ste mi dali priložnost za zadnje vprašanje. Pri posvetovanjih eh, jasno vidimo, da je ena težav ta, da na ravni dve so torej insideri tisti, ki so za mizo in da ravnoteže, ki smo ga vzpostavili v, v parlamentu in v svetu med državami, eh, je lahko eh, uničeno na tej eh, drugi ravni. Vem, da to ni vaš cilj. Vaš cilj je, da ostajate zvesti duhu ravni ena, ampak pri pripsu smo zelo ustrajali na tem, da na drugi ravni, da se posvetujete tudi s potrošniki, z vrčevalci in z majhnimi investicijami investitorji. Kajti eh, sicer eh, so tisti, s katerimi se ponavadi posvetujete, so strokovnjaki iz držav članic in pa predstavniki industrije, kar pomeni, da eh, se to ravnoteže podre. E, torej, kaj ti na prvi ravni imamo ta posvetovanja z vsemi deležniki. Zanima me, kako e, nameravate delati, torej kako nam lahko zagotovite, da vaša posvetovanja ne bodo e, na ta način pristranska predpostavljam, da nam boste odgovorili, da pač vsak lahko odgovori na določeno število posvetovanj. Ampak včasih, če se stvari ne odvijajo na naraven način, je treba to spodbuditi na drug način. Zanima me, ali eh, boste sledili takšnemu pristopu, kot smo ga mi predlagali pri PRIPS-u, se pravi, da se. Um, organizira neko okroglo mizo potrošnikov in da se jih vpraša, kakšen eh, priročnik se jim bo zdaj koristen. Eh, Hvala lepa z veseljem. Še kdo želi besedo? Če ne, potem bi predal besedo štirim predstavnikom eh, za odgovore. Gospod Kelvin je lahko prvi iz GDFISMA. Imamo 20-25 minut na voljo, 6 minut lahko vsak govori to bi bilo zelo dobro. Hvala lepa, hvala lepa tudi poslankam in poslancem za eh, zanimive, včasih kritične pripombe, kar je seveda treba gledati zelo pozitivno. Kar zdijo gospod Pavnovo, ki pravi, da je parlament na naravni partner, tudi svet je na naravni partner. In mislim, da bi morali eh, spodbujati. Eh, oziroma bi morali podpreti zamisel, da je pregled eh, sveta čisto drugačen kot eh, v, v nadzornih eh, organih držav članic. Tukaj gre za dva ločena procesa. Nadzorni organi drugače operirajo kot svet, na primer. To moramo izpostaviti, ko govorimo o načinu dela. Mnogi ste omenjali, da ta bundling, to zdrževanje v svežnje. To je eh, način, ki ima določene prednosti. Prednost je v tem, da poenostavi pravila za tiste, ki jih morajo v praksi izvajati. To je element eh, poenostavitve. Predlagamo tako združevanje v določenih eh, primerjih in eh, o našem namenu tudi formalno obvestimo vse odeležene. Prvi se odloča, ali je to omogoče ali ne. Mm, to seveda omejuje možnost ugovora. Po drugi strani pa lahko argumentirati, da z ustreznim povezovanjem aktov lahko povežete sporne zadeve, tako da poveč, po drugi strani povečuje možnost ugovora. Logika tega povezovanja, združevanja je v tem, da dobimo boljše akte na drugi ravni, ki jih je lažje izvajati. Omenjali ste tudi Eh, prvo raven in da se moramo držati eh, dogovarjanja na prvi ravni, kar je povedala gospa BRS, ampak takrat so bila pogostila zelo široka. In zato je eh, Steven govoril o tem, da je bilo treba sprejemati določene odločitve. Mandat je bil tako širok, da je bila naloga izjemno težka določene zadeve so celo presegale namene ureditve. In kar zadeva eh, eh, testiranje potrošnikov, smo pri vseh to izvedli. In to je bilo zelo zanimivo. Mislim, da lahko Steven nekaj več eh, pove tudi o, o procesu, ki še poteka mogoče še dva eh, velika nekaj glede rokov. V eh, mnogih primerjih eh, zamujamo tudi mi. Deloma zamujamo zato, ker si ogledamo standarde, ki jih dobimo, vzamemo si čas, da preverimo, ali je to v interesu unije, kar je naša naloga, ali so kakšni resni pomisleki glede vplivov na ekonomijo, na rast in tako naprej. In del tega razmišljanja vključuje tudi eh, pogovore z vami v parlamentu in z državami članicami v svetu. Ta čas si vzamemo zato, da zagotovimo, da eh, imamo skupna stališča in da lahko proces nemoteno napreduje. Mogoče eh, to niso najbolj gotovi časi, časi so zelo negotovi. Včasih se odločimo za spremembe in potem zadeve vračamo. Razprave so pač eh, odvisne od eh, tega, s čim se ukvarjamo. Skratka, uporabljamo eh, pristojnost za pripravo in spreminjanje, ampak to upočnemo na ta način, da se pozanimamo, kakšne so mnenja sveta in parlamenta. In še vprašanje gospoda Gigolda glede eh, eh revizija. No, upravili smo revizijo delovanja nadzornih organov v lanskem letu in pripravili bomo belo knjigo glede financiranja in upravljanja. Veliko izkušenj ne bomo imeli za to eh, leto glede ukrepov na drugi ravni. Zato so te razprave za nas eh, pomembne. Kdaj boste imeli to pripravljeno? Nimam še natančnega datuma. V drugem četrtletju, v tretjem četrtletju tega leta. Gospod Major, zajesmo. Ja, hvala lepa za konstruktivne pripombe člano odbora Ekon. Poskušal sem omejiti na šest minut, mogoče bom povedal tudi nekaj, kar bodo povedali naš, moji drugi kolegi, kar zadeva povezavo med eh, prvo in drugo ravnjo. To je bilo zelo dobro razloženo včasih. Eh, ne vemo natančno, kaj je bilo dogovorjeno na prvi ravni. Vedno pa v dobri veri poskušamo slediti temu, kar je bilo odločeno na prvi ravni. V to ne smete dvomiti. Kar zadeva vlogo trialogov in eh, vlogo v trialogu, to sem eh, formuliral na odprt način, lahko bi razpravljali o tem, kakšna naj bi bila primerna rešitev, ali bomo partneri v trialogu, ali pa eh, bi lahko sprejeli kakšne druge ukrepe, da bomo seznanjeni s tem, kako proces poteka seveda moramo spoštovati eh, trenutne okvire. In a, eh, nisem želel, da nas vključite kot udeležence v trialog, ampak radi bi bili bolje obveščeni, kako a, eh, potekajo te zadeve oziroma kaj se dogaja v trialogih. Še nekaj zadev, kar zadeva nepredvidene posledice na trgu. Imamo a, tehnične standarde ravno zaradi tega, ker jih je a, Eh, moč hitreje prilagajati kot direktive ali uredbe. Seveda pregledujemo tehnične standarde in eh, si ogledamo tudi njihove vplive na trg. In eh, v preteklosti smo že povedali, da tudi če nek tehnični standard ne, ne deluje, za katerega je treba tudi nekaj mesecev, da začne delovati, mogoče tudi devet mesecev ne bo zadošalo, zato sprejemamo tudi druge odločitve eh, glede zahteve, glede eh, trgovanja. Mogoče bi lahko imeli določene ukrepe urejene na drug način kot s tehničnimi standardi, kar zadeva MIFID eh, in, teh, in transparentnost. Tehnični standard, ki smo ga pripravili za komisijo, je zelo močen in dober. Sveda razumemo pomisleke glede o tem, ali imamo instrumente, ki zagotavljajo zadostno likvidnost. Je pa namen zakonodajalcev v tem, da eh, vnesejo več transparentnosti v trg z obveznicami. 5 odstotkov trga obveznic bo izpostavljen tem zahtevam. Zato eh, priporočamo komisiji, da spreme standard takšen, kot je, če pa ga želi komisija spremeniti. Eh, potem imamo jasna pravila eh, v uredbi o financiranju, kako to storiti. Komisija to lahko naredi, to je jasno zapisano v uredbi, mi pa lahko potem podamo svoje mnenje glede te spremembe. Eh, kar zadeva orientiranost eh, akterjev in nepovratne informacije, ki jih dobivamo od akterjev na trgu. Vsi se zavedamo, da je, je sektor bolje financiran, organiziran, kar zadeva pri sotnost in sodelovanje v posvetovanju z odeleženci, zato si prizadevamo, zato da se srečujemo tako s predstavniki potrošnikov, Eh, naprimer to smo storili tudi na ta način, da imamo ustrezno ureditev, ki omogoča ustrezno zastopanost eh, tako strani potrošnikov kot tudi eh, strani ponudnikov storitev na drobno. Ker se zadeva nadzorne organe, imamo sodelova, spostavljeno sodelovanje. ESMA se je posvetovala glede blokčejnov, glede velik blokov pri digitalnih valutah z finančnim sektorjem, kjer je na bolje ustrezno znanje. Kar zadeva ohajanje takšno ohajanje podatkov spodkopava. Trenutni model, to zelo obžalujem, vprašali ste za več informacij. In sem se strinjam, tukaj imamo eh, neostrezno organiziranost eh, pri posredovanju zaupnih informacij zunaj nadzornih organov, imamo eh, podpisane pogodbe o zaupnosti oziroma zjave o zaupnosti, ki jih morajo podpisati vsi uslužbenci pred kratkim smo imeli primer, ko smo tako ohajanje informacij odkrili. In omenjen je bil tudi član odbora, ki eh, smo ga tudi odkrili in um, potem je bila izvedena tudi preiskava, kar zadeva vprašanje transparentnosti in sestanke z odreženci na trgu in z bančnim finančnim sektorjem. Uh, sodelujemo na najvišji ravni z izvršnimi direktorji in predsedniki, vsi člani ESME in drugih eh, nadzornih organov so podvrženi politiki konflikta interesov, moram pa povdariti, da Eh, uslužbenci ESME e nimajo pravice glasovanja na odboru, tudi predsednik ne, odločitve sprejemajo člani odbora, sprejema jih tudi komisija. Če si eh, to pogledate, potem morate upoštevati tudi vprašanje sorazmernosti. Mislim, da ni potrebe po, takšne, po takšnih zahtevah eh, ne za komisijo, ne za nacionalne nadzorne organe. Seveda pa to traja določen čas, kot rečeno smo transparentni na ravni predsednika in eh, izvršnega direktorja. Hvala lepa. Zdaj pa za EBO, za Evropski bančni organ, gospod Farkas. Hvala lepa, hvala lepa eh, članice in člani odbora za gospodarske zadeve. Poskušal se bom sredotočiti na vprašanja, ki so bila neposredno postavljena našim nadzornim organom ali pa direktno bančnem organom najprej potreba po čezsektorsko koordinacijo, kar se je pojavljalo no, v več intervencijah. Pri tem se mislim, da strinjamo s tem, da bi morali izboljšati koordinacijo dela. Stalno smo v stiku z našimi eh, kolegi, z drugimi nadzornimi organi, ne samo pri vprašanjih eh, kjer moramo oblikovati skupne proizvode, kar je tudi predpisano, ampak tudi tam, kjer imamo prekrivanje eh, funkcij, imamo tehnična srečanja na nižji in višji ravni in to redno. Komisijske službe redno prosimo za izboljšanje notranje koordinacije med eh, čezsektorskih eh, zadevah. To se pravi, da zelo podpiramo potrebo po izboljšanju koordinacije dela. Kot drugo bi eh, komentiral nekaj, kar je Steven povedal v uvodu in sicer potencijalno možnosti, da bi nadzorne organe nekoliko bolj vključili v procesu na prvi ravni z namenom, da bi bolje razumeli naravo in ozadje političnih kompromisov ali političnih namenov, ki se odražajo v besedilih, ki se spremajo na prvi, prvi ravni. Naj povem, da se nismo želeli nikakor formalno eh, vmešavati v proces na prvi ravni, saj poznamo, kako so postavljene institucije pri spremanju na prvi ravni. Eh, zakonodaje na prvi ravni. Kar smo si želeli je možnost, da bi občasno lahko nastopali kot eh, opazovalci v najbolj kritičnih fazah eh, teh pogajanj eh, na prvi ravni, tako da bomo dejansko razumeli, kaj pričakujejo zakonodajalci od nas. Naslednja stvar se nanaša na transparentnost. Mislim, da je Steven že marsikaj izpostavil. Prvič, ko upravljamo javne naposvetovanja, dajemo po vsakem posvetovanju ustrezne podatke v skladu z evropsko prakso, drugič v skupinah eh, akterjev, ki jih je zelo veliko, predvsem eh, finančni sektor je močno zastopan objavljamo natančne zapisnike, tako da tisto, kar dobimo od industrije, lahko tudi ustrezno preberete. Kot je gospod Gigold dejal, imamo tesne stike z eh, gospodarstvom tudi na eh, ravni višjih uslužbencev. Prav tako govorimo o glavnih eh, temah, tudi z poročevalci, poročevalci v senci v Evropskem parlamentu, enako velja za svet preko FSE srečan. Poleg tega smo zavezani zaupnosti, vsi uslužbenci so podpisali ustrezno izjavo. Eh, razumem tudi razočaranje Sivena, ko nekateri dokumenti in informacije uhajajo v industrijo ali celo k medijem. Takrat poskušamo omejiti eh, kroženje teh dokumentov, ampak eh, zavedati se morate, da ti dokumenti predvsej krožijo, preden pride do dejanskih sestankov. To je torej zadeva, s katero se stalno ukvarjamo in poskušamo rešiti. Gospod Gigol je še nekaj povedal o bazelskem procesu, o globalnem procesu. Naši kolegi imajo podobne procese eh, na trgo vrednostnih papirjev in na, v zavarovalništvo. V bazelskem procesu do, imamo de, predstavlja devet držav, ECB in e SM. To se pravi, da sodelujemo eh, kot eh, opazovalci kot Evropski bančni organ in tudi na strokovni ravni sodelujemo v bazilskem eh, procesu. Torej smo za mizo kot opazovalci. Omenjali ste eh, pregled eh, knjige trgovanja, to je bil proces, ki je dolgo potekal v okviru Bazla trajalo leta, da je bilo delo zaključeno, pri tem smo sodelovali, o tem smo se posredstovali večkrat, opravljena naj bila tudi analiza učinkov. In kar lahko povem je, da končni dokument, ki je bil objavljen in bo začel veljati, da bo postal predmet eh, zakonodajnega postopka vseh eh, pravnih sistemov v svetu, kar pomeni, da bo šlo za podroben eh, pregled Eh, teh dokumentov v okviru sprejemanja zakonodaje. Vprašanje je, kdaj je treba eh, vključiti zakonodajalce na kateri stopni. Tukaj smo pripravljeni bolj tesno sodelovati z Evropskim parlamentom pri tistih eh, dosejih, ki se pripravljajo v svetovnih strokovnih organizacijah, kar zadeva fintech, finančno tehnologijo delamo podobno v vseh eh, nadzornih organih, spremljamo napredek na tem eh, področju, imamo tudi skupni odbor, v katerem sodelujemo. Eh, pripravljeno je bilo to veliko poročilo, ki ste si ga lahko pogledali glede virtualnih valut in tveganjih, ki so z njimi povezana, kar je bilo objavljeno lani in pritegnilo veliko interesa pri vseh evropskih institucijah. Eh, to je bil dokument eh, o priložnostih, videli smo, eh, kaj lahko inovacije prinesejo v finančnem sektorju. In še gospod Montalvo za EOPO. Uh, Najlepša hvala. Najprej se, eh, najprej se ne zahvalim za odlično sodelovanje v preteklih petih letih. Danes govorimo o delegiranih aktih, govorimo o tehničnih standardih in zelo dobro se še spomnim, da smo v letih 2009-2010 Eh, razpravljali o prvem besedilu. Dobro se še spomnim, kakšna je bila vloga tehničnih svetovalcev. Evropski parlament eh, je takrat želel zagotoviti, da bi imeli ta besedila. Danes eh, pa govorimo o tehnični vlogi. In mislim, da smo veliko že dosegli, seveda pa smo pripravljeni doseči še več. Gospod uh, Major uh, je uh, že govoril v imenu vseh uh, treh uh, organizmov. Na ravni Ejope imamo drugačen pristop, zato uh, bi rad na kratko spregovoril o uh, številu smernic. Uh, po našem mnenju je lahko vsak del besedila smernica. Želeli smo uh, olajšati uh, izvajanje, tako recimo kot uh, na področju bundlinga, o katerem razpravljate uh, sedaj. EU pa uh, naj bi pripravila 500 smernic. To je bila uh, napaka. Če si ogledate celotno besedilo eh, vidite, da naše smernice ne presegajo temeljev, da so eh, jasne in učinkovite. Eh, potrebno pa se zavedati tudi, kakšne so posledice notranje strukture. Sprejemati moramo odločitve, ki temelijo na informacijah, pri tem moramo uporabiti vse podatke, ki so nam na voljo in eh, potrebujemo eh, dobre sodelavce za upravljanje tega tehničnega dela, kajti eh, smo tehnični organ, da še enkrat povdarim. Tretja, tretja točka pa je posvetovanje na temo pripsa. Mislim, da je to odličen primer, po mojem mnenju najboljši primer, kako doseči dobre rezultate. Eh, začeli smo z različnimi izhodišči, eh, z eh, različnimi ehm, temelji, ampak želeli smo izboljšati varstvo potrošnikov in zato smo dosegli najboljši možni rezultat na področju naložbenega življenskega zavarovanja pretekli eh, mesec smo imeli v Frankfurtu celo vrsto predstavnikov potrošnikov, z veseljem sem pozdravil vsaj nekatere izmed njimi in eh, prizadevali smo si eh, za ravnotežje. Želimo zagotoviti preglednost in uravnoteženost. Želimo najti uravnoteženost med industrijskimi in neindustrijskimi faktorji. Mislim, da se pomikamo v pravi smeri. In še zadnja točka. Informacijska tehnologija eh, in kako nam lahko ta pomaga pri obdelavi eh, podatkov, kar zadeva našo industrijo, eh, je ključnega pomena ocena tveganja. Potrebno je poskrbeti za določeno jamstvo pri uporabi podatkov. Uporaba informacijske tehnologije je v veliki meri eh, povezana z stroški, eh, z kapacitetami, eh, kar pa zadeva afere in pa predajo dokumentov. Rekli ste, da vam včasih dokumentov ne želimo posredovati. Meni se to zdi dobro, da jih ne posredujemo, ne da jih ne posredujemo le vam, ampak tudi ne drugim. Ne, nisem želel prositi vaših zaposlenih, da prekršijo pravila, e, to bi rad zelo jasno povedal. E, ja, vem, da moji zaposleni ne e, želijo posredovati teh dokumentov e, in e, prav je tako. Tako pri e, ESMI, e, kakor tudi pri Eh, Ejopi eh, je situacija podobna. Odrečemo se tajnosti pri vsakem sestanku uh, menedžmenta in mogoče bi to lahko razširili tudi na niže plasti, ampak odločitve glede tega še nismo sprejeli. Hvala lepa. S tem uh, smo zaključili za to točko dnevnega reda. Zelo se že veselimo nadaljevanja razprave in zagotovo bomo imeli podobne razprave tudi v prihodnosti, eh, tako z vami, kakor tudi eh, z eh, drugimi organi. Sedaj pa prehajamo na šesto točko dnevnega reda. Gre za Evropski semester za usklanjevanje ekonomskih politik, letni pregled rasti za leto 2016. Zadnji pregled rasti je predlagal, da se osredotočimo na strukturne reforme na okrepitev vlagan in pa na odgovorno davčno politiko. Veliko eh, predlogov sprememb eh, je eh, bilo uleženih, 170, če sem pravilno seznanjen, nekaj sej poročevalcev senci je že bilo, naslednji teden jih bo še več in nekaj minut imamo, da danes razpravljamo o tej temi. Najprej pa bi seveda rada v besedo poročevalki gospe Rodriguez. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsedojoči. Ja, eh, res je, da smo že kar precej napredovali pri našem sodelovanju z poročevalci v Senci. Uloženih je bilo veliko predlogov sprememb, kar kaže, da odbor ta tema zares zanima kot vsi vemo, imamo v Evropi posebno situacijo, soočamo se eh, z različnimi krizami in zato moramo zagotoviti eh, boljšo oživitev in bolj uravnoteženo oživitev eh, evropskega gospodarstva. Zaradi tega uh, ima Evropski parlament posebno odgovornost uh, in sicer moramo zagotoviti jasne rezultate pri letnem pregledu rasti. Potrebujemo jasna uh, sporočila, um, predvsem glede tega, kako se izogniti neuravnoteženemu razvoju. Mislim, da bi parlament moral uh, pripraviti tri dobra poročila na to temo in najpomembnejše poročilo je ravno poročilo, ki ga bo pripravil odbor uh, Ekon tekom evropskega semestra bi moral Evropski parlament okrepiti svojo vlogo. In dosegli eh, smo že jasen napredek, kajti prvič je lahko parlament izrazil eh, svoje, svojo zaskrbljenost pri eh, po svetu tukaj v Bruslu, preden eh, je komisija eh, sprejela letni pregled rasti. To je bil eh, torej napredek. Drugi korak naprej je bil, ko je predsednik Evroskupine prišel v Evropski parlament in prisluhnil evropskim poslancem. Eh, naslednji pomembni korak eh, bo eh, zasedanje sveta spomladi, kar bo ključnega pomena za sprejetje končne odločitve. Sedaj bi rada le izpostavila nekaj ključnih točk, ki smo jih obravnavali z poročevalci v senci gre eh, za eh, mešanico različnih eh, politik, kajti v lanskem letu smo eh, poskrbeli za boljšo mešanico različnih eh, politik, eh, gre za okrepitev rasti, ulagan eh, in eh, Ugotovili smo, eh, da je mešanica dobra, vendar pa smo ugotovili, da je se potrebno bolj sredotočiti tudi, tudi na popraševanje v Evropski uniji. Uh, kaj ti to je ključnega pomena za uh, ustvarjanje priložnosti za ulaganje. Na ta način bomo ukrepili notranji trg, pa tudi uh, napovedi na globalni trg, na, na globalni ravni letos niso ravno najboljše. Torej, uh, zato se bomo morali bolj osredotočiti na popraševanje doma. Hkrati, pa bi eh, evropsko gospodarstvo moralo ostati konkurenčno in tudi eh, temu se v veliki meri posvečamo. Potem pa ulaganje. Jasno nam mora biti, da moramo bolje uporabiti evropski načrt za ulaganja in evropski načrt za strateška ulaganja. Strateške prednosti tega eh, načrta so povezane z eh, prioritetami agende 2020. Strateški načrt mora biti bolje povezan z agendo 2020, eh, ampak eh, vse skupaj je zelo odvisno tudi od delovanja samega sistema. Zaradi tega je potrebno zaokrožiti bančno unijo in pa vzpostaviti unijo kapitalskih trgov. Sedaj pa k reformam. Razmisliti moramo o obsežnih strukturnih reformah, ki se bodo ukvarjale z eh, različnimi področji, s področjem javne uprave, eh, s področjem pobiranja davkov eh, in tako naprej. In te obsežne reforme morajo biti v eh, središču eh, pozornosti, eh, ko bo potekalo ocenjevanje glede na preglednice konkurenčnosti, ki jih predlaga Evropska komisija. Poleg tega se želimo osredotočiti na davčno odgovornost, na prevzem davčne odgovornosti. Nekatere države so še vedno močno zadolžene, državni dolg je izjemno visok in to je razlog za zaskrbljenost. Zaradi tega moramo poskrbeti za eh, fiskalno konsolidacijo. Pomemben pa je še en faktor in sicer eh, okrepitev rasti, okrepitev ulagan. In zato pozivamo komisijo eh, k izjavi na temo prožnosti v paktu stabilnosti in rasti. Na ta način bi lahko odgovorili na izive, Eh, ki se pojavljajo v povezavi z begunsko krizo. Eh, močno se sredotočimo tudi na situacijo v evroobmočju, kajti vemo, da to je ena izmed najpomembnejših novosti eh, tega letnega pregleda rasti in ugotavljamo, da je potrebno na euroobmočje gledati kot na gospodarsko enoto, kajti eh, ima pomemben eh, globalni vpliv, mednarodni vpliv, hkrati pa eh, so države, ki sestavljajo euroobmočje, medsebojno eh, tesno povezane. Zaradi tega moramo okrepiti eh, prevzem davčne odgovornosti in sicer iz različnih razlogov. Potrebno je oceniti davčno politiko v evroobmočju in potrebno je zagotoviti, da eh, davčna politika ustreza načelu davčne odgovornosti in pa eh, podpore rasti. Poleg tega moramo eh, zamašiti tudi eh, vrzel, ki jo imamo v evroobmočju na področju ulagan. Poleg tega moramo skušati ugotoviti tudi, eh, kako bi lahko z delitvijo bremena na področju ulagan eh, premustili to vrzel. Poleg tega pa se moramo osredotočiti tudi na eh, gospodarsko in socialno konvergenco znotraj evroobmočja. Izogniti se moramo tudi makroekonomskim neravnovesjem, ki so sicer manjša, ampak še zmeraj obstajajo in so razlog za zaskrbljenost. S poročevalci v senci smo imeli tudi zelo zanimivo razpravo, kaj ti pravzaprav lahko makroekonomska neravnovesja izkoreninemo na dva načina. Lahko deficitne države prosimo, da gredo po poti notranje devalvacije torej da uh, manj uh, uvažajo, ampak rezultat tega bi bil, da bi uh, otežili uh, splošno uživitev gospodarstva v Evropi. Zaradi tega bi morali razmisliti o drugem načinu izkoreninjenja teh neravnovesij. In tukaj govorim o deficitu v posameznih eh, državah, ki bi morale postati bolj konkurenčne in potrebujejo ustrezne reforme in pa ulaganja, da bi situacijo izboljšale. Po drugi strani pa moramo prositi države eh, z presežkom, eh, z zunanjim presežkom, da prispevajo svoje. In to pomeni, da bi morali eh, te države eh, krepiti notranje povpraševanje z ulaganji in z eh, višjimi plačami povezanimi s produktivnostjo. Menimo, da je to zelo pomembna razprava in mislim, da bi se morali eh, poglobiti v, to, v ta letni pregled rasti. In na zadnje še upravljanje. Pred kakim smo sprejeli stališče v Evropskem parlamentu? ki pravi, da se moramo osredotočiti na vzpostavitev medinstitucionalnega sporazuma na temo evropskega semestra. Okrepiti je namreč potrebno vlogo Evropskega parlamenta. To pomeni, da parlament potrebuje izjemno jasno stališče, preden bo sprejeta končna odločitev v svetu. Hkrati pa to pomeni, da je potrebno tesnejše sodelovanje med parlamentom, komisijo in pa svetom. Ostajam izjemno pozitivna in optimistična, kar zadeva na, našo razpravo. Mislim, da lahko eh, pripravimo dobro in verodostojno poročilo, ampak eh, mislim, eh, da je pred nami še veliko sej z poročevalci v senci. Zdi se mi, da je zelo koristno prisluhniti tako poročevalcem v senci, kako tudi drugim članom odbora. To je vse, kar sem želela povedati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Sedaj pa poročevalci v senci, gospa Pavnova v imenu skupine ELS. Mm, hvala lepa, gospa, eh, gospod predsedojoči. Eh, spregovorila bom v imenu gospoda Ferberja. Rada bi se zahvalila gospe Rodriguez eh, za eh, opravljeno eh, delo in kot poročevalka v senci se bom osredotočila na nekaj ključnih točk za skupino ELS. Najprej bi eh, rada spregovorila. O tem, da je eh, poročilo kot celota eh, razumno, ampak eh, tisti del, ki se nanaša na evroobmočje, vključuje kar nekaj kritičnih točk, zelo poudarja trenutne preseške in jih postavlja v negativen kontekst. Mi kot ELS pa se osredotočamo bolj na pozitiven eh, preliv eh, sredstev. In sem po naše spadajo tudi presežki. Potem eh, je tukaj eh, tudi neutralna davčna eh, politika. Eh, Menimo, da bi se morale eh, države članice soočiti z lastno odgovornostjo. Mi bi raje poudarili, odgovornost držav članic, eh, da se soočijo z lastnim deficitom in z neravnotežjem. Enako velja tudi za eh, simetrično prilagajanje. Eh, parlament ta koncept hvali in izpostavlja, ampak mi menimo, da gre pravzaprav za napačen pristop, kajti na ta način bi zgolj ošibili najboljše države članice. Dodatni kazalniki naj bi bili vključeni v evropski semester. Eh, to predstavlja določeno tveganje, kajti eh, lahko bi izgubili podarek na konkurenčnosti. Če bodo vključeni ti eh, dodatni kazalniki, potem moramo zagotoviti, da bodo imeli enak status kot tudi vsi drugi in da bodo omogočili bolj podroben pregled. Še ena prioriteta, ki bi jo rada izpostavila, je, da se, bolj izposta da se bolj osredotočimo na štiri točke. Prvič, države članice, ki ne upoštevajo uh, kriterijev uh, oziroma omejitev na področju BDP-ja, se bi morali na to v večji meri osredotočiti, kajti določene države članice niso izvedle strukturnih reform in to jim povzroča težave. Pot potem druga točka, eh, številne države eh, ne eh, spoštujejo priporočil specifičnih za posamezno državo. Tretjič, ni dovolj poudarka na okrepitvi konkurenčnosti. In to je po našem ključnega pomena za evropski semester. Če spregovorim še nekoliko o, podrobneje o predlogih sprememb in o kompromisnih predlogih sprememb, kot je povedal naš poročevalec v senci, na seji eh, poročevalcev v senci, se v veliki meri strinjamo z predlogi sprememb skupine ALDE in eh, EKR, ampak nekateri predlogi sprememb skupine S in D, ki so bili vključeni v kompromisne predloge, odstopajo od eh, razumne usmeritve tega poročila. ti kompromisi odsevajo zgolj eh, mnenje eh, skupine SND in mislimo, da bo tukaj potrebnega še veliko dela. Kaj ti, ti kompromisni predlogi so predvsej oddaljeni od naših pričakovanj. Veselimo se pozitivnega odnosa in pa sodelovanja v prihodnih dneh, ko si bo naš eh, poročevalec zagotavo prizadeval za to, da se držimo zastavljene časovnice. Eh, v imenu skupine IKR e bi morala spregovoriti gospa Van Storks, ki se upravičuje, kaj ti ne more sodelovati pri današnji razpravi. Enako velja za gospoda Tremoso iz skupine Alde. Eh, torej smo sedaj pri gospodu Papadimuliso iz skupine GUE. E, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Naš poročevalec v senci je žal tudi odsoten, torej bom jaz spregovoril v njegovem imenu. Rad bi se zahvalil gospe Rodriguez eh, za eh, opravljeno delo doslej, kakor tudi za predstavitev tega poročila. Naša poslanska skupina je kritizirala posamezne vidike evropskega semestra in pa eh, predlogov komisije. Zelo dobro eh, poznate eh, naše mnenje. Mislim, da bi morali zadeve zapisati nekoliko bolj pozitivno. Res je in strinjam se z gospodom Rodriguez, da potrebujemo uh, višjo in bolj uravnoteženo rast. To, čemor smo priča v tem trenutku, je anemična rast. Obstajajo velika notranja neravnovesja. Torej, glede na to, da eh, se je politika, ki smo jo doslej sledili, izkazala za neuspešno, eh, potrebujemo novo politiko. Premakniti se moramo od te eh, dogme, uh, varčnosti. Varčnost ni uh, prinesla več ulagan, ampak manj ulagan. Evropa je v veliko slabšem položaju kot uh, ameriško gospodarstvo in v evroobmočju je brezposelnost višja, več je revščine in uh, več je tudi neenakosti. Evropski parlament bi moral zahtevati eh, še eh, večjo vlogo pri eh, snovanju nove gospodarske politike. Potrebno se je v večji meri osredotočiti na trajnostni vpliv, potrebujemo pa tudi večjo prožnost. Le na ta način bomo lahko zagotovili rast in pa ulaganja. Mislim, da je potrebno opozoriti tudi na to, da to, česar eh, ni v eh, tem poročilu eh, na temo evropskega eh, semestra, da, eh, da se to osredotoča predvsem na eh, tretji steber, o katerem smo danes eh, govorili. In ta. Eh, tretji eh, steber eh, je eh, še kako pomemben. Gre za sistem zajamčenih vlog. Sedaj slišimo pozive, da je Schengen padel, da potrebujemo mini Schengen ali pa da je pač potrebno Schengen odpraviti. Uh, strinjam se z Evropsko komisijo in z Evropskim komisarjem, ki je dejal, da mini Schengen pomeni, da eh, Schengena pravzaprav ne bo. In uh, ukinitev Schengena ne bo slaba zgolj za demokracijo, uh, ne bo šlo zgolj za korak nazaj na uh, določenih področjih, uh, kjer so države članice že dosegle napre, uh, napredek v preteklosti. Uh, To bi povzročilo tudi veliko škodo gospodarstvu. Če bomo imeli nadzor eh, na mejah, eh, bo to ogrozilo evropsko gospodarstvo. Ne moremo imeti eh, Evrope po naročilu, kadar Evropa daje sredstva kmetom, kadar izplačuje sredstva preko različnih skladov. Potem nam je Evropa všeč, ni pa nam všeč, niso pa nam všeč odločitve Evrope, Evropskega sveta ni nam všeč enoten odgovor na eh, evropsko begunsko krizo. Torej, poročevalka bi si morala ogledati možnost, omembe eh, nepričakovanih eh, stroškov povezavi z begunsko krizo. Moja država ima kar 85 odstotkov teh eh, stroškov. Eh, mogoče potrebujemo za to posebna pravila za eh, fiskalni deficit. In mogoče si Evropska komisija ne bi smela ogledati le tistih držav, ki imajo neravnovesja zaradi primankljaja, ampak bi si morala ogledati tudi tiste države, ki imajo neravnovesja zaradi preseška. Hvala lepa. Yeah. Ja. Gospod Gigold, najlepša hvala. Najprej bi rad upravičil našega poročevalca v senci Basa Eichhauta in rad bi se osredotočil na temeljna sporočila eh, tega eh, dokumenta. Rad bi se zahvalil poročevalki gospe Rodrige za odlično sodelovanje doslej. Imam pa le nekaj pripomp. Celo vrsto predlogov spremem smo podali, kajti eh, zahtevamo eh, jasno zeleno strategijo v evropskem eh, semestru. To ni zgolj naše stališče, ampak bi to okrepilo tudi doslednost strategije evropskega semestra kot celote. Trenutno te doslednosti ni, kajti letni pregled rasti eh, kaže, eh, da, eh, oziroma pravi, eh, da bo Kimusija eh, uresničila agendo 2020 s tem, da bo izboljšala eh, kohezijo znotraj evropskega semestra. Večina priporočil eh, z okoljskega področja pa je bila izpuščenih vendar eh, pa eh, so ti vidiki pomemben del eh, agende 2020. Če izpustimo vsa okoljsko vezana priporočila, potem je to v nasprotju tudi z poročil, priporočili specifičnimi za posamezne države, ker komisija priporoča določenim državam, da poskrbijo za zelene davke enajstim državam je bilo priporočeno, da se soočijo z okoljsko škodljivimi eh, snovmi. Eh, Belgija, Avstrija in Irska ne bodo mogle izpolniti notranje zastavljenih eh, ciljev na področju znižanja izpustov CO2, ja, vsaj ne za trenutno politiko. Torej, menimo, da bi bila okoljska priporočila eh, v Evropskem semestru v skladu z eh, priporočili Pariške konference in z drugimi odločitvami, ki jih je sprejela Evropska komisija. Tukaj govorim tudi o svežnju z področja krožnega gospodarstva. Potem pa je tukaj še verodostojnost Evropskega parlamenta kot eh, supranacionalnega telesa. še prav posebej v primeru, če Evropski parlament ne bi podprel, podprl ocene Evropske komisije na temo neravnovesi med državami z eh, primankljajem eh, in pa eh, preseškom. In tukaj eh, bi rad naslovil Evropsko ljudsko stranko, eh, Evropska ljudska stranka, oprostite, ali mi lahko prisluhnite, temeli na tradiciji pan-evropske stranke. In eh, če. Eh, imamo deficitne države, potem eh, moramo imeti tudi države z presežkom. Eh, če bi bile države s presežkom izven Evrope, bi postale deficitne države. In zaradi tega. Moramo poskrbeti za uh, uravnoteženost gospodarstva. Uh, Eh, če to zanikate, potem zanikate tudi eh, temeljna matematična načela. Eh, mislim, da bi tudi Evropska ljudska stranka morala poskrbeti za pravično oceno tega, kar počne Evropska komisija. Naj navedem le nekaj podatkov iz zadnjega letnega pregleda rasti. Trenutni presežek v evropskem gospodarstvu je previsok in uh, nobenih korektivnih ukrepov ni za zmanjšanje presežka. Države s presežkom uh, morajo sprejeti ukrepe uh, in uh, morajo zagotoviti tudi ustrezen nadzor nad uh, presežkom, uh, priporoča Evropska komisija. To mora biti njihova prioriteta. Od sredstva, presežna sredstva morajo te države eh, nameniti ulaganjem znotraj eh, države. V nasprotnem primeru eh, se bodo ukrepila tveganja ehm, na področju rasti. Ne le poročevalka, ampak še prav posebej poročevalci v senci se eh, morajo vrniti k strategiji, o kateri smo se dogovorili na tem področju. Imeti moramo evropski pogled na to temo, eh, ne smemo eh, dovoliti, da nas eh, vodi nacionalna politika posameznih držav z presežkom. Gospod Vali. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa poročevalki za upravljeno delo ni lahko najti skupno stališče v eh, tem Evropskem parlamentu, kar se je izkazalo že eh, pri pripravi prejšnjih eh, poročil, kjer so se pojavljale povsem iste težave. Govorimo o ukrepih za rast. Ukrepih za rast, če tudi bi jaz raje govoril o razvoju kot o rasti. Kajti imamo omejena sredstva in zagotovimo lahko le razvoj, ne pa nenehno rast. Eh, danes eh, ima eh, komisija pripravljene tri stebre, ki so se že izkazali za neuspešne. Velike skupine se še zmeraj strinjajo glede varčevalne politike, varčevalne proračunske politike. Socialisti zahtevajo prožnost, vendar ta prožnost ne zadostuje, da bi naredili konec problemom uh, Eh, kot je eh, recimo problem pomankanja ulaganj. Na ta način se ne moremo uspešno soočiti z brezposelnostjo. Brezposelnost eh, ostaja na enaki ravni, če tudi je določen del prebivalstva izključen iz statističnih podatkov z področja brezposelnosti monetarna politika ravno tako ni ustrezna. Enako pa velja tudi za reforme. Kaj ti, če bomo eh, izvedli eh, reforme eh, z namenom razvrednotenja eh, dohodkov, eh, potem se moramo zavedati, eh, da eh, se bodo ljudje razrezili in da bodo iskali odgovorne eh, za to dogajanje in eh, odgovorna je Evropska komisija za svojo napačno politiko. Eh, Eh, potem pa so tukaj še zasebna vlaganja. Zasebna vlaganja potrebujemo. In tukaj eh, gre za javno premoženje, za premoženje evropskih eh, državljanov. ne želimo ukrepiti eh, tiste dimenzije, ki že ima izjemno veliko moč in tukaj govorim o zasebnem kapitalu. Eh, to je posebno napačna politika, kar so pokazali volici že na zadnjih evropskih volitvah. Potrebujemo resen pristop. Eh, prožnost eh, pri javnih ulaganjih, eh, tako da bi eh, gospodarstvo zares ponovno zagnali, še prav posebej v tistih državah, kjer je brezposobnost izjemno visoka. Potrebno se je osredotočiti na eh, tiste eh, cilje, eh, ki smo jih obravnavali že v preteklosti, ampak potrebno se je osredotočiti na pačni politiki na tem področju, kot recimo varčevalni politiki, ki naj bi predstavljali čudežno zdravilo za zmanjšanje primankljaja. Prej se je potrebno osredotočiti na vlaganja. Hkrati pa je potrebno poskrbeti eh, za eh, vzpostavitev ravnovesja, kot je dejal kolega Sven, pa tudi drugi eh, kolegi. Seveda ne moremo dopustiti, da imamo presežek in to previsok presežek v posameznih državah članicah, eh, kajti tudi to predstavlja neravnovesje. Nizozemska in eh, Nemčija predvsem imata eh, izjemno velik presežek gre za nore številke, gre eh, za presežek eh, skoraj desetih odstotkov. In to je zagotovo potrebno izpostaviti v eh, tem poročilu. In sicer je potrebno to bolj izpostaviti, kajti ta situacija bi se lahko izkazala za še bolj nevarno za države Južne Evrope kot vse druge situacije v preteklosti. Poleg tega pa je potrebno predlagati tudi alternativne rešitve. Kot Evropski parlament se ne moremo osredotočiti zgolj na e, predloge, ki nam jih dajo države članice, tisti, ki trenutno vodijo svet. Potrebujemo vizijo glede globalnega razvoja. E, gre e, za politike. E, ki eh, so jih sprejeli v eh, Ameriki in ki nam morda lahko predstavljajo vzgled. Poleg tega pa se je potrebno sredotočiti na begunsko krizo, pa tudi na referendum v eh, Veliki Britaniji. To namreč krepi euroskeptičnost in hkrati se krepi nacionalizem. Eh, in eh, to bi lahko vodilo v veliko nestabilnost. Zaradi tega moramo okrepiti eh, gospodarstvo in pri tem se je potrebno osredotočiti predvsem na dve rešitvi. Eno rešitev imamo pred seboj in to je predlog eh, petih eh, predsednikov, ki predlagajo vzpostavitev evropskega okvira za evropskim finančnim ministrom in tako naprej. Eh, to bo zagotavo propadlo, kaj te tehnokratske rešitve še nikoli niso bile nikomu rušeč. In vračanje k nacionalizmu. Uh, okrepitev ekstremističnih uh, gibanj. To uh, je druga možnost. Uh, potrebno pa je ponuditi tudi tretjo možnost, ki bo omogočila demokratičnim držav, državam, da se izkopljajo iz verik varčevalne politike. Potrebno je poskrbeti za upravičeno klauzulo uh, za možnost eh, opt-outa iz euroobmočja, eh, kot se je izkazalo v grškem primeru. Na ta način bi eh, lahko omogočili konkretna vlaganja in zagotovili bi trajnostni razvoj in rast. Evropska unija se ne more prepustiti nacionalizmu, potrebno je poskrbeti za ustrezno preglednost bančnih tokov in poskrbeti za nadzor nad eh, finančnimi trgi, nad eh, bančnimi eh, trgi. Eh, potrebno je izkoreniniti eh, bančni sistem v senci. To je pomembno tudi zaradi boja proti terorizmu. Veliko je področji, kjer bi morali sodelovati, ampak če ne bomo imeli jasnih ciljev eh, na evropskem gospodarskem področju, In tukaj ne gre zgolj za gospodarske vidike, gre tudi za monetarne vidike, za socialne vidike. Če nam ne bo uspelo doseči napredka na tem področju, bo Evropa propadla. Vrnili se bomo k nacionalizmu. Torej potrebno je najti neko alternativno pot in uh, nakazal sem eno izmed takšnih možnih poti. Gospod Mono, njega tukaj, gospa Kapel. Bericht. Sem poročevalka Sence za to področje prioritete za poročilo o gospodarski rasti 2010 so tisti, ki smo jih opažali tudi v lanskem letu in sicer gre večja investicijska dejavnost, izvajanje strukturnih reform in konsolidacija proračuna v vseh državah članicah, ki je ugodna za gospodarsko rast. Poročevalka je v tem smislu zelo eh, dobro obdelali te vidike v poročilu, tudi to, kaj je treba narediti pri investicijah, je treba izkoristiti Evropski sklad za strateške strateška vlaganja EFSI, da je treba izkoristiti potencijale strukturnih in eh, investicijskih skladov, to je izjemnega pomena tako pri javnih eh, investicijah kot tudi zasebnih, ki jih je prav tako treba spodbuditi kar zadeva investicije, to ni najboljša pot. Vse skupaj je vezano na bančno unijo in na bančne garancije, garantirane vloge. To je nekaj, o čemer bomo še morali razpravljati. Ukrep prerasporeditve za države, ki imajo sistem, ki dobro funkcionira in ki potrebujejo še nekaj eh, strukturnih reform. In druga točka, To so strukturne reforme, poročilo pravite o novi drugi generaciji strukturnih reform, ki jih želite predlagati. Ni mi še popolnoma jasno, kako naj bi to izgledalo. Strukturne reforme, ki smo jih izvajali v zadnjih letih in upoštevajo tudi eh, priporočila za posamezne države, so mi kar všeč, so jih pa države članice izvedle samo v določenem odstotku, v poprečju 11 odstotkov specifičnih priporočil po državah, ki so bile izvedene. Pri obvladovanju krize so bile uspešne tiste države, ki so izvajale več strukturnih reform, ki so jih prizadile, ki jih je kriza najbolj eh, prizadela. Zato je treba to tudi upoštevati, upoštevati v jesenske poročilo o gospodarski rasti ko govorimo o strukturnih reformah, moramo govoriti o ciljih EU 2020, ki so premalo odraženi v strukturnih reformah. Ti cilji se morajo bolje stekati v te načrte, da vzpostavimo boljšo koherentnost ciljev Evropske unije, kar so tudi cilji nacionalnih držav, nacionalne države, države članice. so te stvari pre, tako posredovale komisiji in evropskim institucijam. In tako prihajamo k kompromisom, ki smo jih eh, oblikovali na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci. Pozitiv. Pozitiv kolektivni napredek, ki je že bil dosegen, dosežen, ni odražen v kompromisih. Imamo 22 eh, kompromisnih eh, predlogov, samo pri eni petini eh, lahko najdem svoje ideje. Še enkrat bi izpostavila napačno oceno v povezavi s koncentracijo z osredotočanjem na evroobmoče. Tukaj je govora o simetrični prilagoditvi o tveganju predsednitve evra, konkurenčnosti pri socialnih standardih, ki, se, ki imajo negativne trende. Vse skupaj ni dovolj dobro izraženo, tako da pri kompromisih eh, potrebujemo večjo uravnoteženo, zato bi priporoča, da ne prebiramo toliko študij Oxfama, ampak eh, se posvetimo bolj realnosti. But, uh, Hvala lepa. Gospod Marijas, v postopku pritegnite pozornost predsednika. Hvala lepa. Sam bi se osredotočil na vprašanje javnega dolga moramo se zavedati tega, da Evropska unija vsaj po letu 2010 eh, je um, unija uh, posojilodajalcev. Torej, po eni strani imamo države članice, ki si denar sposojajo, po drugi strani pa države članice, ki denar posojajo. Prej smo imeli unijo enakih, sedaj pa je to ravno vesje drugačno. Sedaj imamo eh, situacije, kjer si nekatere države, kot v primeru Grčije, neposredno sposojajo denar ali kot je to veljalo za Grčijo ali pa preko eh, mehanizma na EMS, kot je to veljalo za Cipr, Španijo, Portugalsko in Irsko. Torej, v tem kontekstu, kam uh, to vodi unijo, če ne gre več za unijo enakih eh, držav. In eh, če imamo unijo posojilo jemalcev in posojilo dajalcev, eh, kaj to pomeni? Ali komisija še vedno ostaja varuhinja pogodb ali je tu članica trojke, ki dela v interesu posojilo dajalcev? In zopet Evropska centralna banka, ali je to eh, neodvisen monetarni organ, ali nadzira sistemske banke, ali je eh, članica trojke, ki ščiti interese posojilodajalcev. In zopet posojilodajalci ki kupujejo tudi obveznice držav članic na eh, sekundarnih trgih. Kakšna je njihova vloga? Če ne bomo rešili teh vprašanj, mislim, da bo Evropska unija soočena z velikimi težavami. Moramo se torej vrniti k vprašanju dolga. In eh, moramo govoriti tudi o na odprt način o rešitvi tega uh, problema kajti sicer bomo imeli unijo posojilodajalcev in posojilojemalcev, tako imenovanih, kajti veste, da eh, ima moja država še nekaj težav v zvezi z eh, vprašanjem vojnih reparacij. In torej, dokaj teh vprašanj ne bomo rešili, eh, ne bomo mogli narediti koraka naprej. Ali nameravate kaj narediti na tem področju? kaj se dogaja tudi na področju um, solidarnosti v zvezi s, tem, uh, s temi dolgovi. In na to države članice posojilo je malke, tako imenovane. Ali bi lahko mi tudi uživali nekaj podobnega, kot ste ponudili Ukrajini, kajti Ukrajina je uh, sprejela tako imenovani haircut. Uh, in eh, sprejela je tudi podaljšanje torej, rokov za izplačilo in prav tako ste jim ponudili eh, klauzulo, da bo Ukrajina svoje dolgove odplačala, ko, eh, se, ko bo oživila rast gospodarstva. Medtem, ko v Grčiji je situacija drugačna, tu imamo socialno varnost, ki se. Cel sistem se podira, ljudje so na ulicah, medvavci so na ulicah in uh, to se bo razširilo še na druge države. Torej, treba je o tem resno spregovoriti in zanima me tudi, kakšno je mnenje drugih eh, skupin glede tega vprašanja. Torej, EKR in eh, tudi sam sem vam vedno na voljo za razpravo. Hvala lepa. Ne vem, če želi poročevalka zaključiti. Ne bom kratka lahko povem, da sem hvaležna za to razpravo, kaj te razprava je zelo eh, koristna tudi za moje delo, torej za pripravo zadnji svežen, zadnjega svežna kompromisov. In eh, torej glede kapitalske unije so kompromisni predlogi že uloženi. Torej samo nekaj pripomb. Seveda, Evropska unija mora postati na globalni ravni bolj konkurenčna. in eh, zaenkrat eh, razpravljamo o tem, kako lahko to dosežemo, istočasno pa zagotovimo tudi eh, ustrezne okoliščine za oživitev gospodarstva. Na to, kar se tiče reform, reforme je treba uporabiti in implementirati v okviru ciljev mm, obzorja dvajset dvajset oziroma strategije dvajset dvajset eh, torej na različnih področjih eh, vključno z digitalnim eh, trgom in tako dalje. Torej to potrebujemo tako na področju reform kot na področju um, investicij. Glede davčne reforme, torej naj povem, da se mi zdi koristno za evroobmočje, da uh, sebe obravnava kot eh, gospodarskega akterja, ampak tega ne smemo uporabiti za to, da bi eh, prikrili eh, posamezno odgovornost vsake države članice. Torej, moramo uporabiti makroekonomski nadzor, ko govorimo o gospodarskih in o davčnih politikah. No, ampak to bom pojasnila v novi različici kompromisnih predlogov, ki jih bom uložila. In na zadnje, veliko pripomp je bilo na to temo. Jasno je, da je evro območje soočeno z težavami in te treba rešiti, če želimo, da bo evro območje res mm, motor za mm, bolj uravnoteženo in dejansko uživitev gospodarstva. Eh, mislim, da so sedaj težave veliko resnejše kot v preteklosti in tudi Evropska komisija je eh, to priznala torej, in to se odraža tudi eh, v pomembnosti, ki jo igra euroobmočje in z njim povezani programi v zadnjem svežnju reform. Torej v vsakem primeru se vam zahvaljujem za vse pripombe, torej tako poročevalcem v senci kot drugim kolegom. Eh, te pripombe bomo v celoti izkoristili. Hvala lepa. Samo še eh, dve eh, zadnji pripombi. Torej, Ekon odbor bo priblagodil tudi svoje, svoje jasno poročilo in odbor za proračun bo podal svoje mnenje. E, torej e, glasovanje v odboru Ekon bo 18. E, februarja in tako, da bomo lahko glasovali na plenarnem zasedanju konec februarja. In tako prejdemo na zadnjo točko dnevnega reda razno. Ima kdo še kaj zapovedati po to točko? Če ne, potem lahko zaključimo. Naslednjico bomo se stali 15. februarja v, torek, v ponedeljek in sicer popovdne. Hvala. Hvala.